Še kolega. Dragi kolegi, prosim, nehajte se pogajati, nehajte razpravljati med sabo, tako da lahko začnemo s sestankom. Je propose d'abord euh, d'adopter notre euh, ordre du jour. Predlagam, da se lotimo dnevnega reda ali ga sprememo, sprememo da, sporočila predsednika. Naš sestanek je predvajan na spletu in dobili ste zapisnik eh, delegacije, ki sem jo vodila v Dakarju, kjer smo bili navzoči na Svetovnem socialnem forumu. Točka 3. Dobili ste zapisnike vse 24. in 25. januarja, 1. februarja in 14. februarja. Nismo dobili komentarjev, tako da lahko rečemo, da so sprejeti. Točka 4. Predlagam, da se lotimo izmenjave mnen z gospodom Kosrišelom, ki je novi generalni direktor generalne direkcije za zaposlovanje, torej on je naš ključni korespondent, tako je za komisarjem znotraj Evropske komisije. Gospod direktor, 1. januarja letos ste nastopili svojo funkcijo, deset let ste bili prej eh, pristojni za vprašanje razvoja v Evropski komisiji, tako da imate gotovo široko poznavanje mikrokreditov. To je tudi tema, s katero se ukvarjamo v odboru za socialne zadeve in zaposlovanje. Poleg tega pa ste bili tudi na nizozemskem, to je vaša domovina, kjer ste upravljali številne funkcije, bili ste tudi generalni direktor za socialne zadeve. Dala vam bom besedo, na to pa vas bodo člani morda kaj poprašali. Kaj je za nas najbolj zanimivo? Radi bi vas spoznali, vas morda malce testirali, no šalo na stran. Zanima nas, kako vidite delo generalne direkcije za področje dela v, v skladu z delovnim programom za 2011. Koordinatori so se že odločili za to, kdo bo poročevalec za besedila oziroma za zakonodajne snutke, ki boste predložili v tem letu. In zanima nas, kako boste programirali eh, datume izidov eh, besedil, v kateri se bomo na to pogajali. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala za vaše prijazne besede. Hvala, da ste me povabili na vaš sestanek, da lahko na kratko vam predstavim svoje delo. Zdi se mi, da moram zelo hitro slotiti zadev imam zelo težavno nalogo, smo v težavni situaciji. Tako glede običajnih zadev, s katerimi se ukvarjamo, kot tudi glede posebnih zadev, uh, ki se sedaj začenja, recimo prvi evropski semester, poleg tega se sedaj pripravljamo tudi na večletni finančni okvir. Kar zadeva evropski semester, smo veseli, da smo sedaj uh, skupina treh in sedaj se pogajamo z vsemi državami članicami. Imamo trojko, kjer sodeluje generalni sekretarjat generalnega direktorata za zaposlovanje in za socialne zadeve, zato da vključimo socialni vidik ne gre le za fiskalne ukrepe, za makroekonomske ukrepe, za vrčevalne ukrepe, temveč moramo upoštevati tudi socialni vidik. V strategiji EU 2020 smo oblikovali cilje in prvi sklep je, da če si gledamo, kaj države članice počnejo v svojih osnutkih programov, vidimo, da če bomo le vse to eh, sešteli, ne bomo dosegli svojih ciljev. To je 75-stotna eh, udeležba v, na trgu dela in zmanjšanje števila revnih do leta 2020. No, pogajali smo se z državami članicami glede njihovih osnutkov in aprila bodo dejansko predstavili reformne načrte in na to bomo morali oblikovati konkretna priporočila glede teh reformnih programov. EPSCO bo seveda tu odigral ključno vlogo. Oni bodo to temo obravnavali na sestanku v drugem tednu junija. In države članice v odboru EMCO uh, in znotraj odbora za socialno zaključovanje bodo sodelovali. Torej, EMKO in odbor za socialno varstvo boste skupaj sodelovala. Bomo videli, kako daleč bomo lahko šli glede priporočil za države članice. To je sedaj za nas tudi eh, prvič in seveda moramo poštevati okvir EU 2020. Moramo se zavedati, da je glavna odgovornost na državah članicah in mi jim lahko le postajamo zrcalo in jih nekako zavežemo k temu, da se dejansko lotijo izvajanja svojih politik. Kar zadeva večletni finančni okvir. Naj povem, da bo komisija predstavila svoje poročilo junija. To bo seveda zelo zanimiv dogodek in upamo, da boste vi v vašem odboru se posvetili temu poročilu. Sedaj pripravljamo to delo in smo še v fazi, ko se sprašujemo temeljno vprašanje. Recimo, ali moramo imeti cilje za uporabo Evropskega socialnega sklada vnaprej, ali pa moramo počakati in videti, kakšne programe nam predlagajo države in regije glede tega še nimamo jasne politične usmeritve za eno ali drugo možnost. Mislim, da je dobro, da imamo neko, neko idejo glede tega, saj smo videli v več letih, kakšni so odstotki, eh, kolikšen odstotek se uporablja za določene namene. Določene države članice Er, eh, znajo morda bolje se usmeriti pri uporabi teh sredstev. Kaj bomo storili glede tega, ali bomo oblikovali neko mnenje in uh, eh, up, poskušali vplivati. Komisar Andors je seveda želil, da bi imeli nekakšno naprejšnje cilje glede porabe denarja iz SS. Potem je vprašanje, ne gre za to, da dajemo denar za socialne zadeve. Uh, gre za to, da moramo eh, ta denar povezati s klonimi cilji strategije EU 2020. No, to je še odprto za politično razpravo in države članice so glede tega še nekoliko previdne. Sveda izid vsega tega bo vključnega pomena za um, količino SS. E države članice si želijo omejitev tega sklada, nekatere države članice in potem bomo videli, če se ta sklad omeji na ravni skupnosti, potem koliko bo namenjen za samo izvajanje dejavnosti skladov. Želimo upoštevati teritorijalni vidik tega, kar počnemo, ne le tematsko in sektorsko, temveč moramo res dejansko upoštevati regije, moramo vedeti, kakšne cilje imajo regije in želimo biti uh, celoviti pri obravnavanju vseh skladov. Recimo, da imamo eno pogodbo za eno regijo, eno državo in notri upišemo vse, kar bomo naredili v zvezi s tem. Torej, to so naše naloge za prvo poletje in do konca junija moramo predstaviti neke zaključke v zvezi s temi vprašanji. Potem imamo še običajen zakonodajni program, dve zadevi, ki zahtevata veliko politične pozornosti, sta eh, direktiva o delovnem času in direktiva o napotenih delovcih. Socialne partnerje smo povabili in jih vprašali, ali bi želeli razpravo med sabo glede direktive o delovnem času. In dobili smo informacije, ki še ni potrjena, da socialni partnerji bi se radi spopadli s tem izzivom in se pogajali glede prihodnosti direktive o delovnem času. Obstaja rok za njihov odgovor. Do, zgo, do začetka aprila morajo predstaviti svoje mnenje, vendar menim, da so pripravljeni na pogovore. Ta pogajanja seveda bodo trajala, obstajajo različna mnenja te razlike je treba premostiti, vendar zdi se, da, so, da se socialni partneri zavedajo svojih odgovornosti. Kar zadeva napotene delavce, no, kot naj še povem, da mora komisija počakati na mnenje socialnih partnerjev, uh, devet mesecev časa jim lahko damo, da lahko predstavijo svoje mnenje. Če pa nič ne naredijo, potem moramo mi povzeti pobudo. No, sedaj pa res v zvezi z. Uh, napotenimi delavci. To je zelo politično vprašanje. In v drugi polovici leta nameravamo predstaviti osnutek besedila. In morda bomo imeli dva dela. En bo izvedbena direktiva, kjer bomo razložili, katere koncepte moramo upoštevati in kako naj deluje direktiva. Drugi del pa bi bil. ukrep znotraj uh, akta o skupnem trgu, kjer bi določili razliko med uh, ekonomskimi svoboščinami in socialnimi pravicami. No, to je vse še eh, predmet razprave in kot rečeno, pred drugo polovico letošnjega leta ne bomo nič še pripravili. Konec prvega poletja bomo verjetno predstavili direktivo o elektromagnetskem uh, sevanju. In delamo tudi še predlog direktive o mišično-kostnih težavah. To bomo verjetno predstavili v drugi polovici leta. Poleg tega delamo tudi na direktivi o tobačnem dimu na delovnem mestu. Bomo videli, ali bomo to dejansko lahko pripravili že 2011 ali kasneje. Kaj je pomembno? Pomembno je, da bomo predstavili belo knjigo o pokojninah. Sedaj delamo na 17 tisoč odzivih, ki smo jih dobili. Mislim, da bomo zgodaj v drugi polovici leta lahko nekaj pripravili v zvezi s tem. Imeli bomo besedilo o demografiji, o Romih, pristali bomo sporočilo o Romih. To so zelo pomembne politične razprave, ki jih moramo še imeti. Dobro, toliko o našem načrtu za to leto. Določene stvari še niso eh, posebno določene, določene stvari pa so že določene, kot recimo vprašanje večletnega finančnega okvira in evropskega semestra. Toliko o vodoma in še enkrat hvala. Hvala za to predstavitev. Gospod Cirkas, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala, gospod Trišelj. Drugi kolegi socialisti vam bodo verjetno predstavili svoje mnenje in svoje stališča. Sam bi se omejil le na to, da vam bom koordinator skupine vam izrekel dobrodošlico. Naj vam zagotovim, da boste dobili vso podporo, ki je potrebna za razvoj vašega dela, ki je zelo pomembno za milijone evropejcev ki se s težavo spopadajo s svojimi delovnimi razmeri, drugi nimajo dela, kljub temu, da recimo imajo visokošolske diplome, toliko mladih žensk je med iskalci zaposlitve, ki nikakor ne najdejo dela. Mi bomo vsekakor vam pomagali, da bi uh, olajšali vaše delo ker je to pomembno za našo prihodnost. Zato smo zelo veseli informacije, ki ste nam jih podali glede tega, kako boste sodelovali s trojko, ki pripravlja Evropski semester. Moramo se potruditi za to, da bo EPSKO prisoten v tem delu. Socialna dimenzija mora biti čim bolj prepoznavna v izhodu iz krize. Seveda tudi druge vizije so pomembne, vendar je treba poštevati socialni uh, vidik. Veseli nas, da bodo socialni, dialo, socialni partneri prav tako sodelovali v dialogu glede direktive o delovnem času. Sem tudi poročevala z glede tega, glede tega predloga. E, še nekaj. Dobro ste predstavili ravnotežje ki ga mora zagotoviti eh, vaša direkcija. Vendar na enem področju tega le ne izvajate. Vprašanje priseljevanja Evropi je povezano z trgom dela. Socialna integracija imigrantov je nujna zato, da ne pride do rasizma, ksenofobije in tako naprej. Moramo jih sprejeti in to z dostojanstvom in sem pročevalec za enotno dovoljenje in vidim, da vaša direkcija ni vključena v to delo, ni, ne zavzemate se za to, da bi sodelovali v tej direktivi, ki je zelo pomembna za uh, našo prihodnost. Prosim, gospod generalni direktor, tudi v to razpravo se vključite tudi vi morate imeti svoj prostor za to, da uh, boste vplivali na življenje priseljencev. To je zelo pomemben vidik. To je uh, ključ za to, da bomo dosegli njihovo uh, integracijo. Hvala. Madame Figueredo, puis Monsieur Christensen. Euh, Madame Figueredo. Pas Figueredo. Obrigada, senhora presidente. Eh, Hvala, gospa predsednica. Dve stvari. Prvič, vprašanje socialne dimenzije krize. Raj bi govorila o socialni krizi, s katero se spopadamo, ki je zelo huda v odločenih državah, kot recimo v moji, pa tudi recimo v Grčiji, na Irskem, kjer je prišlo do bistvenega zmanjšanja plač, socialnih transferjev, poleg tega je prišlo tudi do zmanjšanja pokojnin. Vse to se dogaja v moji državi, na portugalskem. In vse to je imeno trajnosti, trajnosti financ, trajnosti javnost, javnih financ, vendar s tem se tudi povečuje revščina, povečujejo se neenakosti. Kje je tu socialna dimenzija? Kje je načelo ekonomske in socialne kohezije? Tu v parlamentu smo glasovali za določena poročila, recimo poročilo o minimalnem dohodku v Evropi in takrat smo zahtevali od komisije naj pripravi konkretne predloge. Poleg tega smo imeli pisno izjavo glede eh, težav brezdomcev. In večina poslancev je podprlo ta predlog, zato prosim komisijo naj povzame pobudo na vseh teh področjih, ki so posebej povezani s trenutno situacijo. Kaj počnete glede teh področji, ki sem jih navedla? Od Kristensen bi še kdo želel besedo? Gospa Jokansari. Gospa Mahkin. Deli. Tudi nekaj moških imamo v tem odboru. Dobro, s tem bom zaključila seznam govorcev. Gospod Kristensen, izvolite. Tak, formen, Hvala. Hvala generalnemu direktorju za njegovo predstavitev. Zelo zanimive stvari imate v svojem delovnem programu. Najmenim nekaj, česar še, še nismo omenjali, sklad za prilagajanje globalizaciji. To je eno najpomembnejših instrumentov za podporo, s katerim lahko pomagamo ljudem, ki so jih odpustili. Veliko krat se je žal zgodilo, da smo slišali neprijetne zgodbe. Zgodi se, da je čas, ki poteče od tega, da se vloži prijavo, pa do tega, da dobi denar, lahko traja tudi eno leto. In za zločen držav pa tako ali tako ostane le še eno leto za izvajanje sklada. Vsaj v uredbi piše, da, le, da se eh, program izteče tri mesece po prijavi. Tako da bi prosil generalnega direktorja naj nam pove, ali bi lahko rekli, da se čas za programiranje začne potem, ko vemo, da bomo dobili denar. morda, ko bomo. Lahko poskrbeli, poskrbeli, da morda administrativno obdobje ne bi tako dolgo trajalo, če bi komisija, parlament in države članice se skladile in morda analizirale različne projekte bi lahko dosegli to, da bi države članice imeli neko jamstvo, da bodo lahko izpeljale projekte in da se dejansko iskalci lahko lotijo usposabljanja. To je zelo pomembno. To je recimo ena možnost. Če nimamo te možnosti, potem obstaja tveganje, da bodo brezposelni, znova brezposelni in tako ali tako ne bodo imeli dovolj časa, da dejansko izkoristijo vere, ki so jim na voljo. Ali bi morda odgovorili kar na ta tri prva vprašanja? Hvala za vaše vprašanje. Kar zadeva vprašanje priseljencov. Da, to je nekaj, kar obravnava več služb, komisije mi že posvečamo določeno pozornost temu znotraj Evropskega socialnega sklada. Tu se posvečamo eh, migrantom, ki imajo dovoljenje za prebivanje v naših državah. Potem postanejo del ciljne skupine SS e in lahko uživajo številne koristi, recimo glede usposabljanja lahko so vključeni uh, v ustanavljanje MSP-ja, lahko dobijo mikrokredite in tako naprej. Preden pa dobijo to dovoljenje za prebivanje, pa so pristojnosti drugih generalnih direkcij, ki imajo posebne sklade, ki so namenjene za nje. Vendar bodite prepričani, da ESS jih vključuje takoj, ko dobijo dovoljenje za bivanje kar zadeva socialni vidik krize in dejstvo, da se marsikaj spreminja, gospa Figerejdo, naj povem, da po krizi se ne bomo vrnili v tisto obdobje, ki smo bili pred krizo. Stvari so se spremenile, strukturno so se spremenile, ne le zaradi krize, temveč tudi zaradi drugih stvari. Recimo, priča smo rastočim gospodarstvom v Aziji, dogajajo stvari tudi druge, recimo v arabskem svetu in ne moremo zaenkrat še predvideti, kakšne bodo posledice vsega tega. In ena stvar je zelo pomembna in sicer, da imamo fleksibilen pristop glede vseh teh stvari, ki se dogajajo. Kajti vemo, da vprašanje, kot so pokojnine, je treba obravnavati, vprašanje uh, starosti za upokojitev seveda sindikati sedaj niso več absolutno proti, temveč sindikati želijo eh, sodelovati z nami, želijo imeti svoje mesto v razpravi. Iz evropskega proračuna, ki je premajhen, ni mogoče nadomestiti socialnih transferjev, ki se delijo na nacionalni ravni. To je nekaj, kar je treba izvajati na nacionalni ravni. Države članice tiste, ki se odločajo glede socialnih transferjev in tu seveda prihaja do velikih razlik med državami članicami, koliko denarja dejansko namenjajo za nadomestila in tako naprej, kako dolgo uh, je trajanje prejemanja nadomestila in tako naprej. Na evropski ravni si ne želimo harmonizacije, temveč koordinacijo. In to želimo doseči tako, da um, zbiramo podatke, jih analiziramo in s tem držimo zrcalo državam članicam. Kažemo eni državi članici, kaj počnejo druge države se in tako naprej. Tako da tisti, ki je odgovoren neki državi članici, lahko prevzame svojo odgovornost. Spodbujamo razpravo tudi glede prožne varnosti. To je sedaj nekaj modernega, to je modern izraz, prožna varnost. Vendar to je nekaj, kar mora dobiti svoj pomen, ne le v učbenikih, temveč tudi v praksi, na nacionalnih ravneh. S tem se želimo odzvati na določene uh, vidike krize in ravno zato smo spostavili sklad za globalizacijo. Najprej se je ta sklad ukvarjal le z učinki globalizacije. Področje uporabe pa smo kasneje razširili tudi na posledice krize in to se financira zune proračuna in moramo vključiti obe zakonodajni telesi za to, da je proračun za to na voljo, da lahko dejansko to izvajamo. To je eden elementov, da uh, je nek sklep dolgoročen. Res je, da je postopek zelo dolg. Tak postopek za prijavo je nekaj posebnega. In če želimo s tem skladom dejansko nadaljevati v prihodnem finančnem okviru, moramo najti nek operativen način za delovanje tega sklada, ki bo manj zbirokratiziran. Kar zadeva samo porabo tega sklada, naj povem, da je bilo eh, mišljeno, da bomo porabili le 500 tisoč evrov na leto, vendar kasneje smo področje uporabe eh, povečali, pa še vedno ne presežemo 250 eh, tisoč evrov. Vendar to, to ne gre zaradi tega, ker je postopek tako dolg. Do zamud pride eh, iz drugih razlogov. Mi takoj stopimo v stik s tistimi, ki, so, ki se prijavijo in želimo ugotoviti, ali je prijava dejansko skladna z uredbo o tem skladu. In če je skladna, potem je treba praviti uh, oziroma urediti, uskladiti številne podrobnosti. In to je torej zelo zapleteno delo, da dejansko zagotovimo jasen potek in tu skušamo zadeve izboljšati. Kako bomo videli, kako bomo ravnali v prihodnosti. V okviru večletnega programa se bomo morali pogovarjati o tem, ali bomo imeli tak sklad, ali bomo imeli sklad za globalizacijo in krize. Hvala. Gospa predsednica, po krizi bodo gotovo ljudje razmišljali o tem, kaj se je šlo na robe in kaj lahko strimo bolje v prihodnosti. Ena tema, o kateri se pogovarjamo vredno vse država članicah, je vprašanje sive ekonomije. In zanima me, kako pomembno na vašem delovnem, redu, delovnem programu je vprašanje sive ekonomije. In še eno vprašanje povezano s tem. Ali menite, da bi potrebovali večjo odgovornost potrošnikov, s tem bi se lahko spo, bolje spopadali s sivo ekonomijo. Hvala in hvala za vašo predstavitev. Nekateri člani so že omenjali to, kar sem želela sama omeniti. Vaša generalna direkcija je zelo pomembna pri reševanju, pri iskanju izhoda iz krize. Govorili ste o Evropskem socialnem skladu in za običajne državljane, ki gledajo, kaj počne Evropska unija, se jim zdi, da se vsi ukvarjajo le s finančnimi zadevami, ne pa socialnimi zadevami. Zdi se, da se ukvarjamo le s finančnimi institucijami in jih skušamo dokapitalizirati. Um, mislim, da moramo spodbujati delo na vseh ravneh, tudi malo gospodarstvo, zato da bomo dejansko dobili nova delovna mesta. Če se ogledate naša poročila, boste videli, da podpiramo socialni vidik, vendar tu potrebujemo več podpore. Omenili ste pokojnine, zeleno knjigo smo že eh, videli, sedaj pričakujemo vašo belo knjigo glede trajnostnih pokojnin. Naj vam povem, prihajam iz Jerske in vem, kakšen memorandum o razumevanju je bil sklenjen med komisijo Jersko in IMF-om vendar v tem memorandumu je bilo recimo zapisano, da pri pokojninski sklad 17 milijard je treba uporabiti za dokapitalizacijo bank. Komisija pravi eno, morda pa dela nekaj drugega. Res je, da je situacija ekstremna in da včasih je treba sprejeti ekstremne ukrepe. Tega ne podcenjujem, vendar želim povedati, da sporočilo je, ukvarjamo se z ekonomskimi zadevami. Recimo, uh, pogovarjamo se o minimalnih plačah, nič pa ne govorimo o bonusih zaposlenih v bankah in seveda to vpliva na to, kako evropski državljani vidijo naše delovanje glede tega. Naš odbor uh, o tem velikokrat izraža svoje mnenje glede tega, vendar ne uživa dovolj podpore. Omenjali ste sklad za globalizacijo in moramo najti nek način, da uh, bo postopek pridobitve sredstev manj zapleten. Sveda države članice lahko začnejo s postopkem same, vendar včasih to ni tako enostavno z finančnega vidika in potem se stvari preprosto ne zgodijo in delavci ne more dobiti sredstev iz tega sklada. In oni so tisti, ki so najbolj prizadeti zaradi, zaradi tega. Mislim, da je naša odgovornost tudi parlamenta, ne le komisije, da zagotovimo, da bo mehanizem manj zapleten, kot je. Hvala. Uh, eh, Madam Karima Deli. Pa Karima Deli. Merci. Uh, on a parlé de la... Hvala. Govorili smo o socialni krizi in moramo osugljati, kakšne socialne neenakosti danes obstaja. Gospa Figredo je to že omenjala. Velike razlike so uh, med prihodki in potem vprašanje uh, zaposlovanja vedno več imamo revnih zaposlenih, vedno več takšnih oseb je v Evropi. 20 odstotkov eh, mladih je brezposelnih. Prva žrtva pa so nedvomno ženske. In vprašanje, da bomo dejansko naredili nekaj strateškega, da bomo spostavili nova delovna mesta, zelena delovna mesta, ki se jih ne da premestiti v druge konce sveta. Želimo si dostojnih delovnih mest, ki zagotavljajo minimalno socialno varstvo. Potem govorite, govorili ste o beli knjigi o pokojninah. Naj vas opomnim, da je vedno več upokojencev revnih in kaj boste storili eh, za to, kaj boste storili proti izključenosti in revščini. Euh, Tudi sama bi vam postavila nekaj vprašanj. Kar zadeva Evropski semester, dejali ste, da ima EPSKO tu svojo vlogo, ki bo oblikoval priporočila za vsako državo posebej. In dobili smo vtis, da so socialni partnerji sindikati eh, so se odločili se pogajati za to, da bi sodelovali v tej razpravi. Ne vem, če res lahko tako si razlagamo eh, navade socialnih partnerjev. Skrbi me, da po eni strani imamo evropski semester, To je povezano tudi s paktom za evro. Vendar se mi zdi, da se ne obravnava dovolj strategija EU 2020. Naj dam en primer. Glede strukturnih reform. To se stalno predlaga. Pomeni zmanjšanje plač, zmanjšanje pokojnin, povečanje. Uh, starosti za upokojitev in povečanje pogodb za določen delovni čas. No, ampak zdi se mi, če dejansko želimo doseči strategijo EU 2020, če je to naš referenčni okvir, potem bi se morali zadev lotiti drugače. Morali bi se ogledati zlasti vprašanje stroškov na področju izobraževanja. Zakaj vedno razmišljamo le o primankljaju? zakaj vedno razmišljamo o pokojninah. Mislim, da moramo raz, razmišljati tudi o izobraževanju, tudi temu se moramo posvetiti. posvetiti. Ne, da se posvečamo le pokojninam, ko govorimo o primankljaju. Drugo vprašanje. Govorili ste o tem, da pogovorimo o ciljih glede SS, e da, še, da se še niste odločili ali bomo vnaprej določili cilje za črpanje teh sredstev ali ne. Pogovarjala sem se s številnimi predstavniki regij in regije pravijo, mi si želimo storiti to, kar je pač potrebno za našo regijo. In recimo, če ima neka regija, regija težave, ki niso povezane s strategijo EU 2020, potem ne bo dobila sredstev vendar moramo biti dosledni. Ne glede na to, ali gre za vas, Evropsko komisijo, ali za nas, Evropski parlament. Evropski socialni sklad ni neko razdeljevanje kuvert. Tu gre za orodje za izvajanje kohezijske politike, za strukturne reforme. Če bomo pozabili na evropsko dimenzijo, potem bomo prišli do nekega razvoja dogodkov, ki ne bo več upošteval evropske dimenzije, temveč bomo nekako prišli na logiko Margaret Thatcher. In zdi se mi nenavadno, da se lahko nekaj takega sprašujete Evropske komisije. Kako boste vi dejansko dosegli strategijo EU 2020, ki ki vključuje številne socialne cilje, če ne boste uh, eh, zato uporabili orodje, ki so vam ne voljo na evropski ravni? To je moje vprašanje za vas. Kar zadeva tega, da imeli neko splošno pogodbo za vsako regijo posebej, kaj to pomeni za vas? Saj se tu zastavljate dve vprašanji. Ali je to neka splošna pogodba, ki vključuje vse sklade, tudi FEDER in ISF, ISF, ali to pomeni, da bomo imeli nek nov mehanizem. Številni sogovorniki so nam povedali, da se težko spopadajo z novimi mehanizmi, saj se mora potem znova vsega na novo naučiti, če ima neke nove postopke. Ali ste to upoštevali pri svojem razmisleku? Še eno vprašanje kar zadeva zakonodajne pobude. Povedali ste, da glede na potenih delavcev se upoštevate dva vidika. Ta prvi vidik, ki ga je že omenjal Barozo in sicer eh, za samo zakonodajo, vendar ste pa omenili nekaj v povezavi z Single Market Act ali bi lahko bili bolj Eh, konkretni glede tega. Merci bien. Eh, Hvala. Tendu le mot diable. Šel sem besedico hudič, uh, vendar to seveda ni nič osebnega. Um, uh, the habit of being. No, ponavadi sem iskren in v tem kontekstu ne morem odgovoriti na vprašanje gospeja Konsari o uh, sivi ekonomiji. V dveh mesecih in 14 dneh, odkar sem nastopil na to delovno mesto, eh, se, do sedaj nisem srečal s tem, ampak hvala, da ste to omenili. Eh, se bom temu posvetil, to je najbolj iskren odgovor, ki vam ga trenutno lahko ponudim. Kar zadeva eh, zaznavanje državljanov, njihovo zaznavanje tega, kar se dogaja, no, to je uradno zasedanje, prenaša se po spletu, torej moramo biti vsi uh, previdni, ampak zunaj obstaja realni svet in uh, gospod in gospa trg na zunanjem svetu igrata zelo pomembno vlogo. Marsikaj se je zgodilo v preteklosti, marsikaj se je naredilo pod pritiski tega neopredeljenega trga. In trge je potrebno vedno zadovoljiti, veliko ukrepov je bilo sprejetih in lahko vidimo, da v tem trenutku obstaja nekakšno ravnovesje. Uh, Zdi se, da je bilo zaupanje ponovno vzpostavljeno in da lahko delamo naprej. No, ampak nekaj računov je potrebno plačati, nekaj računov za ponovno spostavitev tega zaupanja in eh, veliko tega, kar je bilo sprijetega in kar bodo sprijele druge države eh, zase, ne za druge države v okviru varčevalnih ukrepov, bo vzbudilo eh, pomisleke in skrbi na socialnem področju. Eh, Mrsikaj, kar je bilo zgrajenega od eh, druge svetovne vojne v desetletjih pogajanj, je zdaj morda ogroženega in mislim, da moramo biti zelo previdni glede teh vprašanj. Lahko samo ponovim, kar sem povedal. Svet se je spremenil in če bi se vrnili na tisto, kar smo imeli pred krizo, eh, to pravzaprav sploh ni Eh, možno. Eh, živimo v času, ko mislim, da moramo postati eh, prilagodljivi, inovativni, istočasno pa moramo ohranjati ustrezno raven vzdržnosti za vse člane družbe. To je bistvenega pomena. Mislim, da je potrebno praviti nekaj trdega dela glede tega In doslej bi lahko rekli, da določeni partnerji v tej razpravi so bili ukopani eh, na svojih stališčih in da niso bili pripravljeni spreminjati razprave. To pa se zdaj spreminja. In to je začetek neke eh, ozaveščenosti, neke pripravljenosti začeti z razpravami, eh, neke pripravljenosti videti druge plati. In, nobenega razloga bi, da bi mislili, da bo delo lahko, da se bomo hitro lahko skrinjali, ampak razprave tečejo in nujno potrebujemo to vrstne razprave. V naših politikah eh, in sploh kar zadeva Evropski socialni sklad, eh, poskušamo pri politikah in izvajanjih eh, namenjati pozornost tistim, ki so na robu družbe in jih umestiti v sredino družbe. To velja za mlade, to velja za starejše. In eh, lepo je priti do zaključka, da morajo ljudje delati dlje, ampak eh, to pomeni, da se mora spremeniti tudi delovno okolje. To vrstne stvari moramo spodbujati tudi preko Evropskega socialnega sklada. Vendar tukaj potrebujemo sodelovanje držav članic ne bomo mogli ustvariti delovnih mest na evropski ravni. Mi lahko predstavljamo predloge, lahko izvajamo analize, ponujemo statistike, lahko ponujemo primere, eh, lahko eksperimentiramo z socialnimi inovacijami, ampak države članice morajo sprejeti svoje sklepe in oblikovati lastne politike ter jih uresničiti. Eh, Očitno se nisem jasno izrekel, uh, gospa predsednika, če ste dobili občutek, da so socialni partneri že upleteni v evropski semester. Eh, ko sem govoril o socialnih partnerjih, sem govoril o direktivi o delovnem času, kje smo dobili določene signale. Eh, zaenkrat nimamo nobenih znakov, da jih ne bi zanimal evropski semester, ampak nekako krožijo kot mačko okrog vrele kaše. Zaenkrat, če niso formalno upleteni, Vključen je odbor za socialno zaščito in eh, EMKO, ter kasneje eh, se je priključil tudi EBSKO in obstaja nekaj srečanj s socialnimi partnerji, kjer nasplošno govorimo o prihodnosti, nismo pa zaenkrat še konkretno govorili o evropskem semestru. Ja, seveda je vse to povezano tudi z makroekonomskim dialogom, povezano je Eh, s prihodnostjo večletnega finančnega okvira, vendar pa nimamo nobenih eh, specifičnih sestankov eh, glede evropskega semestra s socialnimi partnerji. No, ne bi se rad ponavljal, ampak razumem, da obstajajo določeni pomisliki na socialnem področju. Pravite, da je potrebno obravnavati tudi naložbe v izobraževanje. Veliko naših držav članic ima politike, eh, ki kažejo, da želijo več vlagati v izobraževanje. Eh, tudi mi imamo našo agendo za nove eh, spretnosti in nova delovna mesta. Tukaj želimo vlagati v usposabljanje, v poklicno izobraževanje. Eh, želimo biti prožni, eh, zagotoviti dostop vsem, predvsem tistim, ki nimajo nobenega poklicnega izobraževanja, pa tudi za, eh, želimo poskrbeti za prekvalifikacijo, tudi sklad za, proti, za prilagoditev globalizaciji je tukaj dejaven. Želimo spodbujati tudi nadaljne terciarno izobraževanje, kar je tudi pomembno. In to je eno, eno od glavnih ciljev v okviru strategije 2020. Vendar pa, kot rečeno, imamo omejen proračun in lahko zgolj sodelujemo v prizadevanjih samih držav članic. One pa so tiste, ki si morajo zastaviti cilje na področju izobraževanja. Bili ste presenečeni nad tem, da sploh razpravljamo o tem, ali potrebujemo cilje za Evropski socialni sklad ali ne, ampak prosim, pogledajte si realnost. Trenutno uh, kar zadeva obdobje 2007 do 2013, nimamo nobenih naprej opredeljenih ciljev, tudi ne za Evropski socialni sklad. Uh, pravzaprav se pogajamo z državami in z regijami in uh, na podlagi tega tudi dobimo rezultate in če jih uh, seveda to zanima, je dobro, ampak za trenutno obdobje 2007 do 2013 približno 22 odstotkov vseh kohezijskih uh, sredstev se porablja za na socialnem področju, ampak to je rezultat pogajanj z regijami in državami. Zdaj smo oblikovali strategijo, strategijo 2020, ki prinaša konkretne cilje in zastavlja se vprašanje, ali ne bi morali sredstev, ki jih imamo za obdobje 2014-2020, tesneje povezati s temi cilji. In to je seveda politična razprava. Razprava ne zgolj znotraj komisije, ampak tudi z državami članicami in regijami. Uh, omenili ste že določene izkušnje, ki ste jih sami imeli v stikih z regijami. Eh, regije pravijo, dajte nam denar, mi najbolje vemo, kaj z njim početi, ampak eh, gre pravzaprav za širšo politično razpravo. Eh, stališče komisarja Andorja je jasno, raje bi videl, da bi imeli zavezujoče oziroma jasne cilje, kot so opredeljeni v strategiji 2020. Eh, ampak komisija bo v nadaljevanju delala naprej, predstavili bomo svoje cilje junija in upamo, da boste takrat tudi vi v tem odboru odigrali eh, aktivno vlogo. Kar zadeva napotene delavce, ste vprašali, kaj natančno se bo zgodilo v aktu o enotnem trgu. Zelo pozorno sem izbiral besede. Nekaj se bo zgodilo v okviru tega akta, ampak eh, pravzaprav bi prejudiciral politične odločitve, če bi povedal kaj več. Eh, lahko bo šlo za eh, pojasnitev ali pa za del uredbe in tudi to je nekaj, kar se bo odločilo na politični ravni. Čeprav Eh, je funkcija generalnega direktorja zelo zanimiva in prinaša določene omejitve in eh, ne moram pač prejudicirati politik. Najlepša hvala in eh, želim si res čim boljšega in čim tesnejšega sodelovanja z vašim odborom. Hvala lepa. Naš poročevalec za socialni sklad je prišel nekoliko zamudo. Še pet minut nam je ostalo, Če se strinjate, bi ostali še toliko časa, gospa. Izvolite. Božu. Hvala, gospa predsednica. Se opravičujem, ker sem zamudila, ampak smo se ravno pogajali. Verjetno to razumete. V celoti se strinjam s tem, kar je povedala predsednica našega odbora v zvezi s tem, da nujno potrebujemo evropsko politiko za evropski socialni sklad. Socialni sklad ne bi smel biti namenjen regionalnim politikam, v okviru katerih se ta evropska duša izgubi. Zato je zelo pomembno, da se ohrani evropski element. Na to bomo skrbno pazili. Res pa je, da bomo morali stvari prilagoditi tudi lokalni ravni. Rekli ste, da 22 odstotkov sredstv iz kohezijskega sklada namenjamo za socialne vprašanja da pa proračun Evropske unije ne moremo kar tako razširiti. Obstajajo ogromne potrebe po eni strani in po drugi strani skrbno izmerjena sredstva za to krizno obdobje. Kaj je predvidela komisija v zvezi s posameznimi ukrepi? Ne gre za to, da bi posameznim ozemljam dajali sredstva ali jih namenjali za posamezne socialne politike. Ta sredstva morajo neposredno koristiti tistim ženskam in moškim, ki pomoč potrebujejo. Če bomo opredelili evropsko politiko vnaprej, če bomo opredelili kohezijsko politiko od zgoraj in od zdolj, potem moramo predvideti tudi to, kako se bo se skupaj izvajalo na teritorijalni ravni. Zato je pomembno, kakšen upor vpliv oziroma učinek bodo imeli ti ukrepi. Pomembno je ne samo to, kako se porabljajo sredstva, temveč to, kako ta sredstva pravzaprav koristijo. To je cilj te politike. Hvala. Um... Najlepša hvala. Kar zadeva jasne socialne cilje mislim, da zdaj prvič dejansko lahko povežemo porabo social, sredstev socialnega slada, če bo sprejeta taka politična odločitev, s konkretnimi ukrepi, ki jih opredeljuje tudi strategija 2020. Na tak način bi torej lahko ponudili nekakšen priročnik ukrepov državam, članicam in eh, regijam, iz katerega bi lahko te izbrale, kaj je za nje pomembno. Eh, mi pa bi potem vedeli, da vse, kar bodo eh, te izbrale, eh, je v okviru tega priročnika in da bo to pripeljalo do določenih dejavnosti, ki so potrebne. Kar zadeva učinek porabljenega denarja, tu obstaja cel kup eh, vrednoten in ocen. Težava pa je v tem, da tukaj prihaja do velikega posploševanja. Zelo težko pa je posploševati, ker se eh, razmere med regijami lahko bistveno razlikujejo. Zato si zdaj eh, izredno prizadevamo za boljšo analizo opravljenega dela in tega, kar je bilo doseženo z denarjima preteklosti. Brez težav bi vam lahko poslal na stotine strani ocen Eh, vendar pa bi bili rezultati precej pristranski in to ni tisto, kar vi želite. Vi želite eh, neko posplošitev učinka po regiji, po državi in to je tisto, kar poskušamo zdaj sestaviti. To ne bo enostavno, kajti vsa poročila prihajajo v različnih eh, oblikah, v različnih formatih in poskrbeti moramo, da bo to, kar bomo objavili, znanstveno um, utemeljeno. Uh, Eh, ne moram vam obljubiti, kdaj bo to na voljo, eh, na tem delamo. Izvedena bo presoja vplivov eh, preteklih rezultatov, ampak to bo predvsej splošne narave. Torej, zadeva je že skoraj končana, vendar verjetno ne bo objavljena pred junijem. Eh, zdaj, ko to govorim, sem se spomnil, da nisem odgovoril na eno od vprašanj predsednice, uh, namreč uh, kaj uh, imamo v mislih, ko govorimo o pogodbah. Tisto, česar si želimo za prihodnje, je, da bi imeli ena pogajanja z drža posamezno državo članico ali regijo, uh, v kateri bi bili vključeni vsi skladi, vsa sredstva. Uh, Eh, potem bi imeli celosten teritorijalni in tematski pristop za posamezno regijo ali državo, kjer bi opredelili, eh, katere dejavnosti se bodo financirale. To je pomembno, ker naprimer zdaj, če se odločimo, da bomo podpirali eh, poklicno izobraževanje, ne neko dejavnost na tem področju, eh, potrebujemo neko šolo za to, ampak socialni sklad ne more financirati infrastrukture in zato se moramo obrniti na drug sklad, da eh, dobimo to infrastrukturo in to je predvsej okorno. Torej, v Eh, celoti bi potem najprej obravnavali eh, strategijo 2020, potem so to nacionalni reformni programi, o katerih se pogovarjamo z državami v okviru semestra in potem bi imeli celostno eh, razpravo z državami o uresničevanju in v okviru tega bi opredelili posamezne dejavnosti in za vsako dejavnost bi Eh, mora biti nekdo odgovoren za uresničevanje, ki bi skrbel za vse to. To je torej tisti vrstni red, ki ga poskušamo spostaviti za prihodnje. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod generalni direktor. Že sami ste povedali, da bomo imeli še priložnost za pogovor o teh temah. Vseeno pa se mi zdi dobro, da smo vzpostavili ta uradni stik. Vsi vam seveda želimo veliko uspeha pri upravljanju funkcije, pri vodenju generalnega direktorata, ki je za nas, kot veste, zelo pomembno. Hvala. Um, Prišli smo do pete točke na dnevnem redu. Besedo predajam našemu poročevalcu, gospodu Kastlerju, ki vam bo predstavil svoje zakonodajno poročilo o Evropskem letu aktivnega staranja. Leto 2012 naj bi bilo Evropsko leto aktivnega staranja. Razpravljali bomo o 25 predlogih sprememb. To so kompromisni predlogi, ki smo jih oblikovali na podlagi 159 predlogov sprememb. Nekaj težav imamo s proračunom, zato ker nam pravzaprav predlagajo leto brez denarja, če lahko temu tako rečem. Gospod poročevalec, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, Eno od bistvenih točk ste že omenili, namreč proračun in vprašanje, če želimo imeti to evropsko leto 2012, pa zato nimamo sredstev, bo se skupaj težko. In kolikor vem, je to zdaj že drugič v zgodovini eh, evropskih let, da se nam dogaja nekaj podobnega. Eh, in mislim, da je prav, da kot Evropski parlament opozorimo na to in eh, skupaj s pročevalci v senci vseh poslanskih skupin, ki se jim na tej točki želim najlepše zahvaliti. Eh, mislim, da smo dobro sodelovali in eh, na ta način smo tudi uspeli predelati maso predlogov sprememb v nekaj kompromisnih predlogov in zato najlepša hvala vsem. mislim, da je kompromis, kakršnega imamo zdaj, smiseln in naj izpostavim nekaj točk, ki so tudi za me kot poročevalca najpomembnejše. Prvo področje je jasno, gre za predlog komisije, eh, ki je zasledoval eh, glavni cilj, namreč aktivno eh, staranje obravnava v luči politike dela in mi kot parlamentarci smo to razširili. O tem smo razpravljali že v prvi razpravi in soglasno so zdaj to umestili tudi v kompromis, ker ti ne gre samo za politiko eh, trga dela, ampak eh, potrebujemo medgeneracijski pristop, eh, gre za solidarnost med generacijami, predvsem pa potrebujemo kulturo aktivnega staranja in to je bistveno več kot zgolj politika zaposlovanja gre za zdravstveno skrbo, za vse življensko učenje, za socialno vključenost, za solidarnost med generacijami in tako dalje. In eh, definic, to definicijo eh, kulture aktivnega staranja smo želeli uvrstiti tudi v naslov in to je prvo, eh, kar želimo omeniti in tukaj smo tudi zauzeli skupno stališče kot odbor in zato se vsem zahvaljujem, predvsem pročevalcem v senci. Namreč, kultura aktivnega staranja eh, z dostojanstvom in solidarnostjo med generacijami. In tak naj bi bil torej eh, naslov. European Year for Active Aging and Solidarity Between Generations, torej tak naj bi bil uh, uradni naslov in tak bo, če ga boste podprli jutri vsi. Eh, gre predvsem za to, da spoštujemo dostojanstvo, da se zauzimamo za vitalnost, za eh, solidarnost med generacijami, ki vključuje vse. Eh, in pravzaprav tukaj tudi res ne gre samo za starejšo generacijo, ampak za mlajšo generacijo, ki je tudi že v procesu aktivnega staranja. In potem drugič, najpomembnejša točka, proračun mislim, da je nesporno, da je nujno imeti finančne vire, finančna sredstva, zato da sploh lahko začnemo govoriti o evropskem letu. E, sicer sploh nimamo nobene možnosti, da bo vse skupaj opaženo oziroma zaznano. Skupno stališče, ki smo ga opredelili v kompromisu in tudi tukaj se zahvaljujem vsem poslanskih skupinam, kajti šlo je za eno od najbolj spornih točk, e, namreč koliko denarja naj bi šlo. Torej, v uh, kompromisnem predlogu predlagamo uh, uh, točno opredeljen proračun šestih milijonov uh, in uh, to pomeni in uh, zahvaljujem se tudi vam, predsednica, ki ste sodelovali pri tem. Imamo uh, pismo gospoda Lamasurja, uh, imamo namreč za letošnje leto 2 milijona za eh, promocijo v letu 2011 in potem za naslednje leto imamo še 4 milijone, da poskrbimo, da bo to evropsko leto dejansko vidno, opazno, da bomo lahko organizirali eh, akcije, eh, kampanje in tako dalje. Torej, seveda bi želeli več, nekateri ste tudi predlagali več, ampak konec koncev zdaj imamo. 6 milijonov v obstoječem finančnem okviru in to izpostavljam zato, ker je to bila najbolj sporna točka v razpravah s svetom in komisijo. Ne gre za sofinanciranje, ampak gre dejansko za čistih 6 milijonov, 2 milijona letos in 4 milijone prihodnje leto. Toliko torej, kar zdaj je moj povzetek našega kompromisnega stališča. Upam, da se z njo s to kompromisno linijo v čim večji meri strinjate in da bomo jutri uspeli to eh, tudi izglasovati. Še nekaj je pomembno. Eh, želimo, da Evropsko leto aktivnega staranja in eh, solidarnosti med generacijami se začne leta 2012 na podlagi kar najboljših priprav in seveda zato želimo vse skupaj čim prej sprejeti in zaključiti. Naj gre tukaj za sporozumu v prvem branju, ali nam bo to uspelo, bomo uh, eh, kmalo vedeli po rezultatih jutrišnjega glasovanja in po pogovorih s svetom in komisijo. Uh, verjetno bo potrebno še kakšen pogovor, ampak mislim, da je zelo pomembno, da kot odbor nadstrankarsko. Uh, damo signal, v katero smer naj pluje ta ladja. Torej, mislim, da to lahko jutri naredimo. Še enkrat najlepša hvala za dobro sodelovanje in veselim se že razprave. Eh, Madame Rovana. Gospa Rovana Plom, potem pa gospod Manj. Sedinta, jaz vam eh, se vorbe izkasa z eno. Najlepša hvala. Eh, želela bi spregovoriti v imenu kolegice Korine Kretu, ki je pročevalka o senci za to mnenje in je danes žal ni z nami. Gospa Kretu želi čestitati gospodu Kastlerju za upravljeno delo še posebej zato, da je tako odločen, eh, kar zadeva ločeno proračunsko vrstico za evropsko leto aktivnega staranja. Tu imam seveda v mislih proti 6 milijonov, ki ste jih omenili. Gospa Korina Kreco je zelo vesela, da nam je uspelo doseči določene kompromise glede ključnih točk poročila. Pripričana je, da bi morali uporabiti izkušnje starejših delavcev v še večji meri, kajti te izkušnje danes niso za dostni meri izkoriščene zaradi diskriminatornih predsotkov, ki jih je potrebno odpraviti. Potrebujemo konkretne ukrepe, ki bodo zagotavljali eh, eh, ravnovesje, solidarnost med generacijami in ki bodo omogočili tudi reformo sistema socialne varnosti. Gospa Krece je prepričana, da gospod Kastler kot poročevalec eh, upravičeno ustraja, da so tu potrebni trije stebri Eh, za uresničevanje eh, te vizije. Torej, eh, vitalnost, dostojanstvo in solidarnost so ključni elementi. Ravno tako gospa Krecu misli, da ne smemo zanemarjati prispevka starejših k naši družbi in tukaj izredno menja tudi pokojninske sklade. Eh, tukaj so problematične razmere v nekaterih državah članicah, med drugim tudi v Romuniji, kjer starejšim grozi zniževanje eh, pokojnin, kjer imajo slabši dostop do eh, zdravil, hkrati pa se jim povečujejo življenski stroški. Gospodarska kriza je zaostrila položaj določenih ranljivih kategorij, kot so naprimer ženske, ki so žrtve večplastne diskriminacije. Eh, poleg tega je prepričana tudi, da je socialna zaščita potrebna ne samo za starejše, eh, ampak da to eh, je obveznost in hkrati tudi nek kazalnik naše civilizacije in našega spoštovanja državljanov, ki so dolga leta eh, delali v prid naše družbe. Manj pima na gospod Manj, potem pa gospa Hirš. Najlepša hvala, gospa predsednica, najlepša hvala gospodu Kaslerju za poročilo. Eh, če si pogledamo teh 159 eh, predlogov sprememb, vsi ti predlogi gredo v podobno eh, smer, torej res je nujno, da obravnavamo to temo in zelo eh, me veseli, da je bila upoštevana tudi eh, naša zahteva, da eh, to leto eh, imenujemo za Evropsko leto aktivnega staranja. Eh, ampak, kot pravi poročevalec, je potrebno temu razširiti. Gre tudi za solidarnost med generacijami. To je ključna tema. Eh, posod v volilnih okrožjih v naših državah, je potrebno se osredotočiti na to, kako razmišljamo eden o drugem. Ni dovolj, da mladi obravnavajo teme, ki zadevajo mlade, stari pa teme, ki zadevajo stare. Eh, sodelovati moramo in si prizadevati za rezultate, ki bodo pomenili, da vsi vemo, kaj pomeni solidarnost in da se vsi zavedamo, da je potrebno to tudi financirati. In eh, upam, da nam bo uspelo to skupaj doseči. Zdaj imamo dobro izhodišče in če bomo leto 2012 dejansko dobro izkoristili. Uh, bo to najbolje, kajti ne, ne gre samo za to, da imamo neko lepo idejo, ampak eh, tudi za to, da dejansko kaj konkretnega dosežemo. Eh, no, res je, ne razpravljamo samo tukaj med nami, vse skupaj se prenaša po eh, spletu in kogar eh, to zanima, si lahko to ogleda, lahko prisluhne. In mi nadzorujemo svet in komisijo, drugi nadzorujejo nas in to je prav, kajti tako vse vsi vemo, kdo kaj obravnava in kdo se zakaj zauzema in mislim, da tukaj imamo zelo dobro podlago. Nekaj mi še povzroča težave, ampak glede tega imamo zdaj skupni kompromis in tu je vprašanje denarja. V predlogu spremembe 77 sem opozoril na to, koliko denarja je bilo na voljo v letu 2010. Šlo je za leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Tukaj smo imeli na voljo 17 milijonov iz Evropske unije. Od tega je šlo 9 milijonov za ukrepe držav članic, 8 milijonov pa za evropske ukrepe. Uh, in države članice so e, iz lastnih proračunov dane na voljo še nadaljnih 9 milijonov evrov. E, to so e, konkretni zneski. Sam sem zahteval 20 milijonov, ampak vse vem, kako potekajo kolektivna pogajanja in na koncu smo prišli do nekaj več kot 6 milijonov. In dobil sem pismo eh, z 2.9. gospoda Lamasurja, naši predsednici, in tam je eh, zapisano, da dobimo 2 milijona zdaj in 4, leta, 4 milijona prihodnje leto in to je skupaj 6 milijonov. In če je že prišlo do kompromisa med eh, poslanskimi skupinami eh, in lahko zdaj rečemo, da bo na voljo vsaj 6 milijonov evrov, eh, lahko bi rekli, da eh, v pogajanjih z prijatelji iz proračunskega odbora imamo še nekaj rezerve. Zakaj? Ker vemo, da denar ni vse. E, če je neka tema zanimiva, e, morda ne bo niti potrebna velika vsota, ampak. E, če vse skupaj ne bo dovolj vidno, ne bo dovolj opazno, bo nekako poniknilo in zato moramo imeti na voljo finančna sredstva in zato še enkrat prosim, da poskrbimo, da bo dejansko tukaj na voljo vsaj teh 6 milijonov in uh, potem bo morda tudi svojih 20 lahko nekoliko znižal, ampak eh, res mislim, da je tukaj šlo za najboljše namene vseh, ki so delali s tem, s tem poročilom. Gospod poročevalec, ob koncu razprave boste dobili besedo. Gospa Hirš želi besedo pred vami. Hvala, gospa predsednica. Govorim v imenu gospoda Kacina, poročevalca v senci skupine Alde. Mi se zahvaljujemo poročevalcu za dobro sodelovanje. 27 kompromisnih predlogov sprememb smo sprejeli. Alde bo podprl vseh teh 27 kompromisnih predlogov sprememb. Že na začetku smo jasno povedali, da želimo v aktivno staranje vključiti tudi dodatno izobraževanje, potem prostovoljno delo, prostočasne dejavnosti in šport. Vendar se s tem ne spodkopava uloga družin ali tistih državljanov, ki želijo biti gospodarsko aktivni, kolikor časa je tole možno. Vse te dejavnosti prispevajo k večjemu pomenu življenja tudi v obdobju, ko je gospodarska aktivnost manjša. Zato podpiramo celoti mnenje odbora za kulturne vprašanja. Poleg tega pa je po našem mnenju treba zauzeti regionalni in lokalni pristop k aktivnemu staranju, kajti pojavljajo se razlike v posameznih slojih starejšega prebivalstva, kot je povedal že odbor regije. Predlogi spremem gospoda Kastarja so dobri, dobro je tudi, da v okviru Evropskega leta zagotovimo ustrezen nadzor prejšnja evropska leta so imela na voljo več finančnih sredstev. 6 milijonov evrov je premalo sredstev. Komisija in države članice so namreč sprejeli više obveznosti. Skupina Alde bo z veseljem podprla tudi kompromis o imenu. Ime ima sedaj še podnaslov. Strinjamo se, da bi morali v svetu čim hitreje doseči soglasje, zato da se začnejo priprave za Evropsko leto 2012 v najkrajšem možnem času. Hvala. Eh, merci, madame Lambert. Hvala lepa, gospa Lambert. Uh, Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se pridružila vsem tistim, ki so se zahvalili poročevalcu za izvrstno sodelovanje pri tem vprašanju. Naj se navežem na to, kar je povedala gospa Hirš ravno kar želimo si, da bi se to vprašanje čim hitreje razrešilo, zato da bi vsi imeli na voljo dovolj časa za priprave. Mislim, da se v tem odboru stalno pritožujemo nad tem, da je Evropsko leto pogosto žrtev omejenih zmožnosti načrtovanja. S tem se tudi zmanjša sama kakovost dela. To pa je povezano tudi z vprašanjem, ki ga redno izpostavljamo in ki se veže na denar. Zelo pomembno je, da zauzamemo kot odbor zelo odločno in jasno stališče. Sama bom umaknila predlog spremembe 75 k vodni izjavi 14a. S tem bomo, po mojem mnenju, lahko zauzeli kot odbor koherenten celosten pristop. Naša skupina resnično lahko podpre to, kar je ravno kar povedal Tomas Mann. Namreč številna evropska leta niso bila deležna zadostnih finančnih sredstev. Uložili smo kar nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na to, kako zagotoviti finančna sredstva za manjše dogodke. Če se kje pojavijo dodatna sredstva, bi bilo dobro, če bi imeli neke vrste mrežo, ki bi poskrbila za to, da se porazporedita denar na prava mesta. Mi smo želeli poskrbeti v okviru evropskih let tudi za večjo raznolikost vseh udeležencev. Pomembno je, da je ta dogodek čim bolj vključujoč, da se vključi čim večje število skupin, ne samo, da se vključijo različne generacije, temveč, da se vključijo različne družbene skupine. Hvala poročevalcu, da je sprejel predloge sprememb, ki smo jih predložili. Kompromisne predloge bomo lahko podprli. rada bi spostavila še nekaj zelo pomembnega, namreč predloge, ki jih je podal odbor regij. Pomembno je, da se vključijo vse ravni vladanja in upravljanja, kajti le tako bomo lahko spodbudili številne zamisli, ki smo jih predstavili. To je eden od ključnih mehanizmov za vključevanje. Poleg tega pa odločno podpiramo vse tisto, kar ste povedali, kar se omenja v kompromisnem predlogu spremembe in sicer, da je treba najti neko sinergijo med posameznimi evropskimi leti. Zelo redko se zgodi, da bi se stvari dopolnjevale. Tudi v moji državi se pogosto pogreša to vrstna dopolnitev. Dobro pa je, da se. S leta, ki jih namenjamo na evropski ravni posameznim vprašanjem, dopolnjujejo, naprimer boj proti revščini, potem socialna vključenost, aktivno staranje in tako naprej. To so vprašanja, ki so med seboj povezana in upam, da se bomo kot parlament nekaj naučili iz tega. Hvala. Merci, pour... Hvala lepa. Z nami je tudi gospod Takula, pripravljalec mnenja iz odbora za kulturno vprašanje. Bi želeli besedo? Hvala, gospa predsednica. V imenu odbora za kulturno vprašanje bi tudi sam rad povedal nekaj besed o poročilu gospoda Kastlerja v zvezi z Evropskim letom aktivnega staranja. Bolje bi bilo, če bi se izrazil v finščini, tako da vas prosim, da si nataknete slušalke. Jo, enzina, ki niin kuin tavoihin, hyviin tapoihin kuuluu ja ihan aiheestakin. Najprej bi rad seveda čestital gospodu Kastlerju za to izvrstno poročilo. Hvala lepa, da ste upoštevali mnenje odbora za kulturno vprašanje. Z veseljem smo vzeli na znanje, da ste sprejeli naše predloge. Dobro je, da ste v tem poročilu omenili tudi kulturni vidik. Štiri zadeve bi radi podarili. Šport, fizično izobraževanje, potem dobrobit ljudi, pomen kulture za dobrobit posameznikov. Ne samo za njihovo fizično, temveč tudi za mentalno zdravje. Tudi prostovoljne dejavnosti so za nas izjemnega pomena, enako velja za vse življenjsko učenje. Ljudje se lahko naučijo različne stvari v različni starosti. Tudi poročevalec se mi zdi, da se je naučil, da je staranje nekaj koristnega. Mislim, da bo ta tema res zelo zanimiva. V vsakem primeru, gospa predsednica, pa je To evropsko leto aktivnega staranja zelo pomembno. Mi smo tisti, ki sprejemamo odločitve na evropski ravni, zato moramo poskrbeti za to, da bo aktivno staranje v obdobju 25 do 55 let čim bolj pozitivno. Poskrbeti je treba tudi seveda za vse otroke v vrtcih, za vse starejše osebe v domovih, za ostarile, tudi ti se morajo ustrezno izobraževati in usposabljati. Vendar ni naš namen povečanje proračunskih sredstev za te dejavnosti. V življenju obstaja namreč tudi druge pomembne stvari, že življenje samo je dar. Nekateri se tekom svojega življenja niso imeli možnost izobraževati in usposabljati, zato vse, ko enkrat stopijo v pokoj, začnejo zauzemati za to, da se vzpostavijo boljši stik in tako naprej. V teh letih se ponavadi ljudje čutijo nekoristne, zato jim je treba dati občutek, da še vedno koristijo družbi. Veseli smo, da ste v svojem osnutku poročila upoštevali tudi naše predloge v zvezi s tem. Ne bom predolg, gospa predsednica, zato ker vem, da nimamo na voljo veliko časa. Najbolj pomembno je, da vsi prispevamo k oblikovanju tega poročila, tako da bo poročilo pozitivno, da bo kakovostno kot sem že prej povedal, kar nekaj pripomp našega odbora za kulturno vprašanje je poročevalec vključil v poročilo. Dobro je, da smo Evropsko leto namenili tej tematiki. Na evropski ravni drugače gledamo na staranje, na aktivno staranje. To je vse. Hvala lepa. Gospod poročevalec, bi zaključili razpravo. Vielen Dank. Najlepša hvala. Pravzaprav imam samo dve pripombe. Najprej najlepša hvala za vaše prijazne besede. Lahko vam dam rože takoj nazaj. Tudi meni je bilo veliko veselje skupaj z vami delati in pripravljati kompromise, torej sem najlepša hvala. In če sem prav razumel, eh, kolega Mann in kolegica Lambert uh, umikata svoje predloge sprememb na finančnem področju, ki gredo dlje. In uh, potem bomo vložili ustni predlog spremembe, da s, uh, zapišemo vsaj 6 milijonov evrov, da dodamo torej besedico vsaj. Uh, potem lahko to ponudbo spremem in tudi. Zastavljam praktično vprašanje sekretarjatu, ali moram jaz uh, Eh, vložiti ta predlog spremembe ali kdo lahko to vloži, da bomo to spremenili, no bomo potem eh, kasneje to raz, razčistili. In pa še uh, druga pripomba, hvala gospodu Takoli in uh, odboru za kulturo za zanimive predloge. Uh, ostali bomo v tesnem stiku in upam, da bomo jutri eh, v okviru glasovanja vsaj v našem odboru zaključili to zgodbo in upam, da eh, bomo tudi s svetom in komisijo dobro napredovali, sploh če bomo imeli enotno stališče glede proračuna. Hvala. Hvala lepa. Glasovalni seznam bomo tudi prilagodili temu, kar je ravno kar povedala gospa Lambert tako da boste jutri vedeli, o čem pravzaprav glasujemo. Odložili bomo ustni predlog spremembe, s katerim bomo povzeli to, o čemer smo se ravno kar dogovorili. Gospod Kasler, o vašem poročilu bomo glasovali jutri, potem pa se bomo z ostalimi institucijami pogajali do plenarnega zasedanja maja, ko bomo, upam, dosegli dogovor v prvem branju. Prišli smo do šeste točke. Na dnevnem redu evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020. Preučili bomo kompromisne predloge sprememb k poročilu gospe Hirš. 13 predlogov sprememb imamo. Izvolite. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej najlepša hvala poročevalcem v senci drugih poslanskih skupin. 116 predlogov sprememb mislim, da nam je uspelo dobro predelati in oblikovati nekaj kompromisnih predlogov sprememb, ki jih imate sedaj tudi pred seboj. E, podobno velja tudi za mnenje drugih odborov, ki so poročilu dodala zelo zanimive nove vidike nekaj predlogov sprememb se je na začetku zdelo nezdružljivih eh, sporočilom, ampak po nekaj razpravah in tudi pojasnilih pa nam je uspelo eh, vse v veliki meri združiti v kompromisne predloge. Eh, ključna točka je eh, bila privlačnost poklicnega izobraževanja eh, in pa tudi kakovost to vrstnega izobraževanja. Eh, v zvezi s tem je bilo omenjenih nekaj točk, eh, naprimer, da bi bilo mogoče kasneje eh, zagotoviti dostop, prestop iz poklicnega izobraževanja na univerzitetno izobraževanje. To je bila ena od ključnih točk. Naslednja ključna točka, ki je bila v, vključena v številne predloge sprememb, je Eh, področje nadaljnega izobraževanja, eh, predvsem zato, ker zaradi demografskih sprememb vedno več delojemalcev dlje eh, dela, dlje ostaja na trgu dela. Na tem področju moramo zagotoviti možnost, da eh, bi več delojemalcev izkoriščalo možnosti vseživljenjskega učenja, da se tukaj izboljša ozaveščenost in da se ustvari bolj prožna, bolj prilagodljiva ponudba. Eh, specifično smo tukaj v kompromisnih eh, predlogih izpostavili ciljne skupine, migranti, etnične manjšine, invalidi in pa konec koncev tudi družine, predvsem s šolo obveznimi otroki kajti eh, ta ciljna skupina seveda ni vedno tako eh, prilagodljiva kot eh, samski delojemalci in to je potrebno upoštevati tudi pri nadaljem izobraževanju. In del naše strategije je tudi, da poskušamo povečati delež te skupine na trgu dela. Potem je tu še vprašanje, kako pritegniti več eh, žensk in deklet eh, v poklice, kjer trenutno prevladujejo moški. Tudi to je bilo večkrat omenjeno v eh, predlogih sprememb in kompromisnih predlogih. Še ena nadaljna točka, ki je bila za nas zelo pomembna, so mehanizmi in orodja, ki so nastali na podlagi Köbenhauskega procesa, kreditne točke za poklicne in eh, poklicne šole, da se to eh, izvaja v državah članicah, da se to spremlja in da se to tudi izboljša, če je to potrebno. Eh, in pa še neformalno in priložnostno izobraževanje in priznavanje tovrstnega izobraževanja pri delojemalcih, tudi to je bila ena od bistvenih točk. Eh, še en zanimiv eh, vedik je seveda vprašanje mobilnosti. Eh, da bi to, to poskušamo že čim hitreje umestiti tudi v okvir poklicnega izobraževanja. To se tesno povezuje tudi z mladimi in mobilnostjo. Torej, potrebno je Eh, omogočiti boljši dostop seveda na prostovoljni podlagi. In pa za konec je tu seveda še vprašanje financiranja. Eh, tukaj je v kompromisih eh, jasno zapisano, da ne smemo omejiti dostopa do izobraževanja na neko peščico, ampak da moramo imeti široko paleto Eh, možnosti, ki so dostopne vsem in preko socialnega sklada eh, tudi spodbujamo države članice, da tukaj najdejo neke inovativne modele, naprimer eh, bone in podobno. Merci. Hvala lepo, gospod Elmar, potem pa gospod Kozlovski. Um, Hvala, gospa predsednica. No, naj bom tradicionalen in se najprej zahvalim poročevalki gospe Hrš za dobro odpravljeno delo. Vendar pa moram izraziti tudi razočaranje nad tem, kaj ti nikoli nisem dobil povabila na sestanke, kjer so sklepali kompromisne predloge spremembe. Na no, vse zadnje sem poročevalec v senci iz skupine EKR. In moram reči, da kompromisni predlogi sprememb ne odražajo mnenja naše skupine in v veliki večini jih ne bomo podprli. Naj takoj povem, da je po našem mnenju poklicno usposabljanje in izobraževanje ključnega pomena. No, naj kritiziram svojo državo, kar ne počnem pogosto. V Združenem kraljestvu imamo verjetno prevelik povdarek akademskemu izobraževanju in premalo povdarjamo poklicno izobraževanje in usposabljanje. Pri nas preveč podarjamo univerzitetno izobraževanje. Verjetno bo vlada spremenila ta pristop. Ne vemo, kakšna je dodana vrednost, ki jo Evropska unija prinaša k temu procesu. Države članice so, po mojem mnenju, tiste, ki bi morale sprejemati odločitve, ki seveda odražajo njihove potrebe, njihovo kulturo, njihov izobraževalni sistem in tako naprej. Druga zadeva, ki bi jo rad izpostavil, pa je, da smo to poročilo obravnavali kot neke vrste božično jelko, na katero smo obešali različne okraske, s katerimi smo skušali biti čim bolj politično korektni, potem nepristranski, kar zadeva spol ali naprimer etnično pripadnost. Moram pa reči, da nismo najbolj zadovoljni s tem, kako je na koncu bilo poročilo oblikovano. Hvala. Hvala lepa, gospod Kozlovski, potem pa gospa Lambert. Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja chcia... Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rad zahvalil gospe Hirš za vsa prizadevanja, ki jih je vložila v to poročilo. Naj se še enkrat zahvalim za to celovito poročilo, ki vključuje številne pripombe, ki so se nanašale na poklicno izobraževanje in usposabljanje. Hvala poročevalki tudi za izvrstno sodelovanje pri pripravi tega poročila. Večkrat smo se srečali, skupaj smo delali na tem dokumentu. Na enem izmed srečanj smo skupaj z ostalimi poročevalci v senci delali tudi na kompromisnih predlogih sprememb, ki jih je predstavila poročevalka. Ta sestanek je bil zelo produktiven, dosegli smo soglasje glede 13 kompromisnih predlogov sprememb, ki jih v celoti podpiram in vse pozivam, da glasujete za te predloge sprememb. Izpostavil bi nekaj predlogov sprememb, ki jih nismo vključili med kompromisne predloge sprememb. Sam sem predlagal ustni predlog spremembe. Predlog spremembe 78. Sem naj bi vnesli besedo encourage na mesto call. Predlog spremembe 76. V tem predlogu bi morali zapisati sustainable jobs, kajti s tem bolje odražamo trenutno stanje z gospodom Popakisom, sva vložila tudi ustni predlog spremembe na predlog spremembe, ki ga je on predlagal. Besedo calls naj bi zamenjali z besedo encourages v predlogu spremembe 41. Introduce pa naj bi zamenjali z monitoring improve v predlogu spremembe 186. Prosim, da podprete tudi te predloge sprememb in seveda poročilo samo gospa Lambert. Še kdo morda potem? Ne, potem gospa Lambert. Na koncu pa dobi besedo še poročevalka. Hvala lepa. Oglašam se v imenu poročevalke v senci, gospe Turunen, ki z nami danes nažalost ne more biti prisotna. Tudi mi menimo, da je poročevalka opravila izvrstno delo, zato bomo podprli vse kompromisne predloge sprememb. Veseli smo, da ste pozornost posvetili temu, kaj lahko storimo s schemo Leonardo da Vinci, z ESF-om, kje lahko kot Evropa prinesemo dodano vrednost. Imamo pa eno vprašanje in sicer v zvezi s predlogom spremembe 23, ki se nanaša na odstavek 1. Mi smo želeli omeniti dobre prakse iz posameznih držav članic, Danske, Nemčije in Avstrije z področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja no, naša skupina se včasih spravlja na države, ki niso najbolj uspešne, ampak zanima me, zakaj teh pohvale niste vključili v kompromisni predlog. Hvala. Nihče drug se ni prijavil k besedi, tako da dajem besedo nazaj. Gospe Hirš. Najlepša hvala. Če se takoj odzovem na vprašanje, predlog spremembe 21, eh, kjer je govora o različnih državah, v katerih obstaja eh, poklicno izobraževanje v nekakšnem dualnem sistemu. Eh, o tem smo razpravljali na sestankih pročevalcev v Senci in težava je bila v tem, da nekatere države članice imajo podoben oziroma primerljiv sistem. Eh, in potem se je zastavilo vprašanje, eh, ali naj naštejemo vse, katere države lahko omenimo, katerih ne. In zato smo se konec koncev dogovorili tako, da eh, tisti, ki se ukvarjajo s to temo, že poznajo države, ki imajo to vrstni dualni sistem in da je zato laže, če ne navajamo nikogar. Eh, potem naslednja zadeva, ustni predlogi spremem, kolikor sem jih videla, lahko rečem, da bi jih vse podprla. Mislim, da so to dobra dopolnila, dobre spremembe eh, in nedvomno prinašajo še nekaj dodatnega eh, v naša določena pojasnila. Žal mi je, če povabilo ni prišlo do vas. Po drugi strani pa mislim, da smo tudi v odboru večkrat eh, si izmenjevali mnenja in obravnavali predloge sprememb, torej žal mi je, ampak eh, mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da je poklicno izobraževanje izredno pomembno in upam, da bo kljub temu vaša skupina lahko podprla poročilo. Sicer pa še enkrat najlepša hvala. Eh, mislim, da je sploh spričo brezposobnosti pri mladih pomembno doseči napredek na področju poklicnega izobraževanja in se bolj posvečati temu področju. Hvala. Merci. Hvala lepa. O vašem poročilu bomo glasovali jutri. Naslednja točka na dnevnem redu je točka 7. V zvezi s to točko pripravljamo mnenje in sicer za odbor za kulturo. Gre za pobudo mladi in mobilnost. Besedo dajem pripravljalki mnenja, da vam predstavi 18 kompromisnih predlogov. Spremem, gospa Štajnrok, izvolite. In dank, frau äh, Vorsitz. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. 186 predlogov sprememb je bilo vloženih, kar kaže veliko zanimanja za to poročilo in zelo me veseli, da so pravzaprav več ali manj vsi predlogi sprememb šli v isto smer in sodelovanje s kolegi in kolegicami in poročevalci v senci je bilo izredno dobro, produktivno, temeljilo je na zaupanju. Vsi si prizadevamo izboljšati položaj mladih in uh, želimo izboljšati predvsem prihodnost mladih. Uh, eh, on stran ideologiji smo uh, tudi nad, na nadstrankarski ravni našli zelo dobre kompromise. Najpomembnejša točka tukaj je bil prehod iz. Uh, šolanja v poklicno življenje, podpora pri izbiri poklica in pa predvsem to, da mora ta prehod se izvesti brez dolgih čakalnih dob. Eh, prehod v eh, poklic ne sme za mlade pomeniti eh, slabših pogojev, kot jih uživajo drugi delojemalci, to smo dolžni mladim. Zelo intenzivno pa smo se ukvarjali tudi z vprašanjem praks. Prakse oziroma staži so pomembni instrumenti na poti do poklicnega življenja, vendar pa je na tem področju potrebno spostaviti določene minimalne standarde in uh, okvir kakovosti. Kar zdajva mobilnost, potrebujemo jo, vendar ima določene meje. Eh, seveda pa mora vse eh, se izvajati na prostovoljni podlagi. Kolikor sem slišala, vsi podpirajo kompromisne predloge sprememb. Eh, na kakšnem mestu ali dveh bi si sama želela bolj iz, m, izrazitih formulacij, sploh kar zadeva prakse, kar zadeva minimalne standarde, kar zadeva preprečevanje diskriminacije mladih, ampak eh, konec koncev mislim, da smo uspeli oblikovati dobro mnenje. Najlepša hvala. Gospod Elmar. Well, thank you very much, Madam Chairman. Uh Hvala lepa, gospa predsednica. Naj takoj povem, da si vsi želimo pomagati mladim v tem prehodu iz izobraževanja na trg dela. Vsi si želimo, da bi mladi dobili dobre, privlačne službe. Prepričan sem, da nihče v tej dvorani ne bo ostal in rekel, ne, jaz pa tega ne želim. Tako da pravzaprav začenjamo z materinstvom in jabolčno pito. Ne gre za to, ali se strinjamo, da je to nekaj dobrega, temveč gre za to, ali nas to mnenje vodi k temu cilju. Mislim, da ne. Že pri prejšnjem poročilu sem povedal in za to poročilo velja enako. Ne vem, o čem je dodana vrednost. Mislim, da smo si zastavili precej arbitražne cilje. Nekateri bi rekli, da so res visoko leteči. Sam bi rekel, da so to bolj pobožne želje, da jih bo zelo težko izpolniti. Naj ponovim pripombo, ki smo jo podali že pri prejšnjem poročilu. Sistemi, ki smo jih vzpostavili v pomoč mladim, bi morali biti bolj prilagojeni izobraževalnim, kulturnim in drugim potrebam posameznih držav članic. Res mi je težko, ampak ne razumem, v čem je pravzaprav dodana vrednost Evropske unije. Naša skupina meni, da to mnenje ne bo pozitivno prispevalo k poročilu, gre samo za to, da naš odbor skuša pokazati na vse pretege, da ima nek pomen, vendar pravzaprav nismo doprinesli k ničemor. Tako da bo naša skupina glasovala proti temu mnenju. Hvala. Gospod Bak, potem pa gospa Deli. <clears throat> Najlepša hvala, gospa. Eh, predsednika, čestitke gospe Steinrock za njeno mnenje. Sodelovanje je bilo zelo dobro in uh, že od samega začetka smo pripravljali uh, specifične kompromise, kot je bilo rečeno. Uh, torej, mislim, da glede na to, da so se mnenja precej razhajala v posameznih skupinah, nam je to dobro uspelo. Glede problematike se strinjamo, položaj mladih v Evropi je dramatičen. Uh, in z vseh strani so potrebna prizadevanja, zato da bi ta položaj izboljšali. Posamezne točke so že bile omenjene, izpostavila jih je poročevalka in mislim, da eh, je najpomembnejša točka tukaj eh, spodbujanje mobilnosti mladih, boljši prehod med posameznimi sistemi, eh, spodbujanje čezmejnega dela, tudi to je zelo pomembno, priznavanje kvalifikacij, tukaj imamo težave znotraj držav članic, predvsem pa je pomembno, da vedno znova opozarjamo na to tudi na evropski ravni. E, potrebno je podpreti obstoječe programe za mlade, e, seveda pa je potrebno priznavati tudi minimalne standarde in socialne pravice že pri praktikantih. Eh, seveda pa je potrebno podariti, da to poročilo samo ne bo rešilo problemov, daje pa eh, ključne eh, spodbude k razmisleku. Države članice morajo razvijati nacionalne strategije in omogočiti dostop mladih do izobraževanja in kakovostnih delovnih mest. In upam, da bomo na glasovanju z veliko večino podprli to poročilo. Najlepša hvala. Gospa Deli. Eh, je tiens à féliciter euh, Madame Rada bi čestitala gospe poročevalki, s kolegico sva predlagali številne predloge sprememb, ki so jih podprli. Vidimo, da so vsi, skoraj vsi vključeni v kompromisnem predlogu, tako da lahko rečem, da sem zadovoljna razen. En kompromis pa je, ki je za nas malce problematičen. B1. Mi smo predlagali to, kar je bilo že rečeno v poročilu gospe Figredo, da države članice morajo odpraviti vso diskriminacijo, kar zadeva starost, ko gre za dostop do minimalnih plač in socialne zaščite. Žal pa v kompromisnem predlogu B1 tega ni. Če tega stavka ne bo, potem kompromis ni več smiselen. Zato eh, prosim, da glasujete jutri za najn kompromisni predlog številka 43. Gospa Lin. Da, iskala sem posodobljeno različico, tako da morda nimam vse številk prav zapisanih v svoji različici. Sama sem vključ, predlagala določene predloge sprememb, o njih se nismo pogovarjali. Kompromis 1b govori o ukrepih za vrčevanje in zmaševanje sredstev za izobraževanje. Ne vem, če so številke še iste, vendar mislim, da je to pristojnost držav članic. Tako da me tu skrbi vprašanje subsidijarnosti. Kompromis 1b. B omenja o tem, da je treba za vsem omogočiti socialne pravice od prvega dne naprej. To se mi zdi malce ohlapno. Mislim, da gremo tu naprej od pristojnosti vprašanja delovnih pogodb in pristojnosti držav članic. Zato brez imam težave glede kompromisa B. Kompromis F. Ne vem, ali je tu še vedno ključno besedilo podpore družinam. Vendar o tem smo se večkrat pogovarjali in to smo obravnavali v več poročilih. Veliko ljudi pravi, da bi raje videlo, da bi zapisali gospodinstva, ne pa družine. Saj nekateri ljudje niso navdušeni nad besedo družina. Mislim, da bi bilo bolje, če bi vključili besedico household, gospodinstvo na mesto družine, kompromis G glede uh, stažev, glede minimalnih standardov za staže. Nisem pripričana, ali je to res v pristojnosti držav članic. Se pravičujem, če sem uporabljala napačne številke oziroma črke. Še en kompromisni predlog mi ni všeč, vendar o tem bomo se pogovorili še jutri do povdneja. Mada Markin, puis Monsieur Thomas Mann. Madame Markin. Markin, tu pa gospod Mann. Shadowing this report for our group, just ask. Hvala. Poročevalko Senci je povedala, da je zadovoljna s kompromisnimi predlogi in nima pravzaprav konkretnih kom, kom, kom, komentarjev, razen da je zadovoljna. Ima pa le en eh, komentar ki se nanaša na to, kar je povedala moja predhodnica. Besedica družina nekaterim ni všeč, vendar mislim, da, moram, da vsi pri, pri, pripadamo družinam neke vrste in uh, ne vem, zakaj bi to besedico uh, črtali, saj se, saj se to besedo nasplošno uporablja in ne vem, kaj je negativnega glede besede družina. Um, Pod manj, na to pa gospa Hirš. Eh, Hvala, gospa predsednica. Eh, želel sem Juti Steinrock povedati, da je poročilo kot dobro, da sploh nisem imel možnosti, da bi uložil eh, kakšen prelog spremembe, kajti vse vsebine, ki so bistvene, so izpostavljene, gre za to, kako doseči specifične ciljne skupine, to je jasno napisano in če si pogledamo predloge sprememb, na podlagi katerih so bili oblikovani kompromisi, imamo eh, zelo dobro osnovo. Eh, podpiramo torej to poročilo. Eh, če pogledamo gospoda Baha na eni strani in gospoda Helmerja na drugi strani, Roger je zelo kritičen in sprašuje, kakšna je dodana vrednost Eh, seveda gre za to, kako se to obravnava v državah članicah. Eh, tega se pravzaprav niti ne moramo lotevati, ampak eh, seveda moramo imeti tudi možnost pomoči, možnost usklajevanja. Kajti mobilnost je na evropski ravni pomembna tema in seveda se je pomembno tukaj vprašati, kje lahko tukaj kaj prevzamemo od drugih držav in eh, kjer moramo kritično preučiti, kakšen je naš eh, sistem. Kar zadeva kompromis H, tukaj omenjenih nekaj stvari, s katerimi smo imeli opravka, naprimer Evropski eh, okvir kvalifikacij. Eh, to je nekaj, o čemer govorimo že nekaj časa. Želimo imeti nek potni list, kjer bodo predeljene, predeljena naša znanja in če Ne vem, če lahko to dosežemo kako drugače kot na evropski ravni. Želimo tukaj zagotoviti koristi za vse, imamo določeno definicijo in eh, vem, kateri predpogoji morajo biti izpolnjeni za to, da bojo kvalifikacije priznane. Eh, torej, eh, dosegli, dos, če bomo dosegli neko enotno raven tukaj, mislim, da bomo res dosegli neko dodano vrednost, ne da bi se morali vmešavati v nacionalne zadeve. Kaj počnemo? Imamo uh, kongrese, uh, imamo uh, dokumente v različnih jezikih in mislim, da je to dobra osnova. Zato tudi z moje strani čestitke Juta in mislim, da imamo dobro osnovo za jutri. Eh, Evropska ljudska stranka bo to nedvomno podprla, ampak to je že bilo rečeno. Eh, Gospa Irš, izvolite. Um, Najlepša hvala. Tudi z moje strani najprej čestitke poročevalki in najlepša hvala za dobro sodelovanje. E, no, toliko predlogov sprememb vedno predstavlja izziv, ampak mislim, da je tokrat vse skupaj e, zelo dobro delovalo in tudi na podlagi kompromisov vidimo, da je bilo vključenih veliko predlogov sprememb. E, torej, Eh, mislim, da so bistvene točke bile obravnavane, sploh eh, če se tukaj navežem še na svoje poročilo, ki sem ga prej predstavila. Eh, mislim, da obe poročili skupaj gresta v pravo smer in to je bistveno na tem temalskem področju. No, kljub temu, že na sestanku pračevalcev senci smo ugotovili, da kar zdaj v kompromis P, eh, ga nažalost ne moremo podpreti. Tukaj gre za minimalne standarde za eh, praktikante. Eh, to načeloma sicer podpiramo, ampak tukaj je rečeno tudi, da bi praktikanti vedno morali prejemati plačo, kar je po mojem mnenju sicer uh, Eh, smiselno, ampak če bi to bilo zavezujoče, bi lahko prišlo tudi do tega, da bi eh, številne eh, prakse, naprimer v socialnih ustanovah ali kje druge, v prihodnosti izginile, če bi bil predpogoj za vse to, da mora praktikanti vedno prejemati plačo. Zato se bomo pri kompromisu PEV zdržali. Sicer pa mislim, da je eh, zdaj na državah članicah, da marsikaj, kar je tukaj navedeno, uresničijo. Eh, res je, da na številnih področjih Evropska unija nima pristojnosti, ampak lahko zgolj eh, daje določene pobude. Pomembno pa je, da eh, to možnost izkoristimo, da pošljemo jasne signale. Eh, kajti konec konca je naš cilj, da dobimo evropski trg delovne sile in tudi vprašanje eh, brezposobnosti mladih je evropsko vprašanje, zato moramo na tej ravni tudi iskati rešitve, eh, ki se začnejo vsaj na tej skupni evropski ravni. Najlepša hvala. Hvala. Dala bom besedo naši pročvahi, gospe Štajnruk. seveda mi bomo dali svoje mnenje, vendar smo povezani eh, torej z delom odbora za kulturo in bomo torej njim podali svoje mnenje v zvezi s tem poročilom. Ja, še enkrat najlepša hvala kolegom in kolegicam. Nekaj pripomp imam. Prva eh, se nanaša na gospoda Helmerja. Eh, tudi gospod Marin, gospod Hirš, ste to omenila. Če nekdo želi konkretne spremembe, mora uložiti tudi konkretne predloge sprememb in sodelovati eh, v pogajanjih. Torej, eh, kritiziranje je sicer dovoljeno, ampak eh, bolje je, če se aktivno udeležite postopka oblikovanja Eh, in mislim, da za druge kolege je to dejansko veljalo in eh, veliko mnen smo poskušali upoštevati. Če se zdaj odzovem na odprta vprašanja. Eh, gospa Deli je omenila kompromis E, kjer je govora o diskriminaciji zaradi starosti. Torej, mislim, da je tukaj ohranjena prava uvrst usmeritev, čeprav je morda formulacija nekoliko eh, šipkejša od eh, izhodišnjih predlogov. Eh, gospa Lin, mislim, da ni navajala pravih številk, zato težko se sedaj odzavam, se bom kasneje pogovorila z njo. Ampak tisto, kar je predlagala, je bilo v številnih točkah vključeno. Kar pa zadeva kompromis P, cilj poročila in glede tega so se pročevalci v senci vsi strinjali, je bil, bilo, da uh, poskušamo preprečiti, da uh, mladi uh, najdejo pot na trg dela samo preko večletnih neplačanih praks. In želimo povedati, da to ne sme biti pravilo in zato smo se odločili za tako formulacijo. Sicer pa upam, da bo odbor eh, za kulturo upošteval naše stališče, ki upam, da bo tudi deležno večine, kajte to so teme, ki so bistvenega pomena za mlade v prihodnje. Najlepša hvala. Eh, hvala. Jutri bomo glasovali tem mnenju. Sedaj smo že pri točki 8. Mnenje o uniji inovacij. mi imamo mnenje za pristojni odbor ITRE. Naša pripravljaka mnenja je Sari Esaja, tako je bom dala besedo, zato da lahko predstavi amandmaje. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, in hvala kolegom za 42 dobrih in konstruktivnih konstruktivnih predlogov sprememb za to mnenje. Duh tega mnenja in teh predlogov sprememb gre v to smer, da politika inovacij mora biti široko zastavljena, torej da ne gre le za tehnične inovacije, temveč tudi za uh, so, socialne in uh, storitvene in inovacije, s katerimi bomo, katerim bomo pomagali eh, družbi, da se spopade z izzivi, kot so recimo vprašanje zdravja in demografski sprememb. Imamo pet kompromisov, ki so jih uh, Eh, podprli tisti, ki so predložili predloge sprememb. Večina je sprejemljivih za skupino EPP, je pa pelo svojime 20, kjer piše, da moramo spodbujati enakost med spoloma na področju raziskav in tehnologij, vendar pa bi vseeno rekla, da v amandmaju 20 se zahteje posebne smernice. Te posebne smernice so pristojno subsidijarnosti in naj se države članice o njih odločajo, če bodo imele takšne specifične smernice ali ne. Amandma 21 vsebuje formulacijo zelena delovna mesta in kot veste smo se že v tem odmoru odločili, da v skladu z definicijo ILO bi morala biti vsa delovna mesta eh, bolj trajnostna, če bodo opravljena na bolj trajnostni način. Ne vem, če bi res potem uporabili besedico zelena delovna mesta ali ne. Ne vem, če to je druge, to tako moti. No, ne vem, saj nimamo nobenih modrih ali rdečih delovnih mest. Tako da ne vem, zakaj govorimo o zelenih delovnih mestih. Mislim, da je bolje, če bi rekli trajnostna delovna mesta. Zako, zato bi tu prosila za ločeno glasovanje. Amadmaja 37 in 38. Tu nismo našli neke skupne formulacije z gospo Šretes. Tako da bi v teh glasovali ločeno. Sicer pa lahko rečem, da so vsi drugi predlogi sprememb za nas spremljivi in še enkrat hvala za vašo podporo pri oblikovanju tega mnenja. Madam eh, Estrela. Gospa Estrela, izvolite. Obrigada, Eu por feliz... Hvala, gospa predsednica. Najprej bi čestitala mm, gospe pripravljavki mnenja ki je upravila to delo in ki je skušala najti eh, kompromise, skušala je najti podporo in dejansko je bila zelo naklonjena predlogom sprememb drugih skupin, tako da lahko rečem, da bo naša skupina podprla šest kompromisnih predlogov, o katerih smo že govorili. Kar zadeva naše predloge sprememb, naj povem, da smo uh, predložili osem predlogov sprememb, sedem jih je pripravljavka sprejela, vse razen amandmaja oziroma predloga spremembe 20. Mi smo mnenja, da morata, da so države članice tiste, ki mora oblikovati smernice. In kot veste, je vprašanje eh, enakosti spolov nekaj, kar je pomembno pri vprašanju človeških verov in zato smo eh, predlagali to spremembo, torej, da se tudi to meni. Mi menimo, da je to mnenje zelo pomembno, da je uravnoteženo in menimo, da je to mnenje, ki upošteva strategijo EU 2020 in ki upošteva to, da smo trenutno v krizi in ravno zaradi krize je to mnenje še toliko bolj pomembno, zato lahko to podpremo. Gospa Šruter, izvolite. Ja, vielen Dank. Um... Najlepša hvala. Ja, sporočevalko smo se dolgo pogajali o posameznih predlogih sprememb. Uh, mislim, da smo imeli nekako različne perspektive in ideje o tem, kakšna ne bi bila vsebina tega poročila. Jasno je, da sama mislim, da inovacije predstavljajo pomembno področje v luči trajnostnega razvoja in poskušali smo eh, razširiti eh, socialno razsežnost tukaj in v tem smislu sem ložila tudi predloge sprememb eh, ti moji predlogi sprememb so že bili obravnavani in vemo, da so se tukaj mnenja razhajala. In tu seveda e, še naprej ostaja tako, mnenja se krešajo znotraj Evropske ljudske stranke, tudi spročevalko. E, istočasno pa e, smo govorili o inovacijah na področjih, kjer se mi je zdelo, da je to težavno. Eh, namreč tu gre za vprašanje socialnih storitev in tukaj mi ni posem jasno, kakšen naj bi bil cilj inovacij. Eh, Mrsikaj od tega sicer razumem, ker poznam finske razmere, finske posebnosti, ampak eh, da se tukaj sklicujemo na finske primere, tega pročevalka ni sprejela. Kaj ti bolje bi bilo, če bi rekli, naprimer, Finska to rešuje tako, ampak eh, tega ni želela in eh, če govorimo samo na splošno, bi lahko kdo stvari narobe razumel. To omenjam zato, ker tukaj razhajanje mnen ostaja. In eh, ne vem, če lahko govorimo o inovacijah, ne da bi govorili o konkretnih ciljih, sploh če je govora o socialnih storitvah, o svetovanju za odvisnike od drug in tako dalje. Torej, tukaj, um, Eh, je pomembno, da socialno področje je v spredju in formulacija mora biti taka, da je ustrezna za vse države članice, ne samo za eno. Eh, no, jutri bomo glasovali in videli bomo, kako, kakšen bo izid. Eh, se upravičujem, podpiramo predlog socialdemokratov, seveda enake možnosti za oba spola to je področje, ki je bistveno za Evropsko unijo. Eh, Mada Markin. Gospa Harkin, izvolite. Hvala na kratko. Čestitala bi pripravljalke mnenja, Podpiramo tudi to, da bi zapisali trajnostna delovna mesta na mesto zelena delovna mesta, da inovacije morajo biti povezane z zaposljivostjo, moramo tudi podpirati uh, čezmejne pobude in podpiramo to, da imamo konkretne ukrepe, ki so notri zapisani, kako bi to dejansko dosegli. Poleg tega moramo, nam je všeč to, da piše, da moramo odpraviti overo za mobilnost raziskovalcev hvala. Bi še kdo želel besedo? Gospa SAS bi želeli besedo. To, to Schroeder, da, da gospe Šrete bi povedala, da na Finski imamo najhitreje starajočo se prebivalstvo in s tem v zvezi obstajajo odločene težave, vendar nisem želela omenjati svoje države članice kot primer, saj običajno tako, da če omenimo eno državo članico, se drugi sprašujejo, zakaj niste omenili kakšne druge. Zato tega nisem vključila. No, jutri mislim, da bomo imeli uh, enostavno situacijo, ko bomo glasovali in še enkrat hvala vsem za vašo podporo. Hvala, dobro. Torej jutri lahko o tem glasujemo. Gremo naprej. Pri, imamo sedaj svežen šestih besedil tu sem eh, sodelovala z gospodom Kaso. In mislim, da imamo lahko tu skupno razpravo. Oziroma, morda bi bilo bolje, če bi preučili vsako dokument posebej. Saj smo glede določenih stvari dosegli določene kompromise in uh, mislim, da bi lahko tudi na ta način ugotovili, kje moramo nadaljevati razpravo. Prvo poročilo. glede katerega moramo izdati mnenje za pristojni odbor za ekonomske in monetarne zadeve. No, prvi, eh, prvo poročilo je spremembo uredbe o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik. Predlagali smo številne kompromisne predloge sprememb. Rada bi povedala, kakšna je bila rdeča nit pri, teh, pri oblikovanju teh kompromisnih predlogov. kar zadeva koncept, ki ga predlaga Evropska komisija. Prudent fiscal policy, previdna davčna politika. To je nek nov koncept, koncept in ki ga ni moč najti v, v nobenem učbeniku. In je predmet številnih predlogov sprememb vsaj ga želimo nadomestiti z drugim terminom in smo predlagali, da bi imeli izraz efficient and sustainable na mesto pruden, torej učinkovit in trajnosten na mesto previden. Drug splošni predlog, ki je del številnih predlogov sprememb, ki jo jih predlagamo, je to, da bi povezali EPSKO, torej svet za zaposlovanje in socialne zadeve, z delom ECOFINA. To je v skladu s tem, kar je tudi dejal generalni direktor. Ko komisija preučuje priporočila za vsako državo posebej v okviru evropskega semestra, obstaja neko sodelovanje med EPSKO-jem in ECOFINOM. In mislim, da bi morali imeti enak pristop, tudi ko gre za predloge na členu 149, ko gre za zaposlovalno politiko. Tretji splošni predlog spremembe, ki ga lahko najdemo v več kompromisnih predlogih, je to, da bi dosegli skladnost glede proračunske politike in koordinacije gospodarske politike. Torej, da bi dosegli to koordinacijo znotraj ciljev EU 2020. To temelji na razpravi, ki smo jo že imeli. V zakonodajnem aktu Sveda ne moremo imeti sklicena neko strategijo, saj je to eh, zakonodajni akt, ki naj nam eh, eh, služi še nadaljnih 50 let kot referenčni okvir. Zato se moramo osredotočati oziroma sklicevati na vsebino te strategije. Zato smo omenili besedici zaposlovanje in rast. Potem še četrta točka, ki vam želim omeniti, to je kompromis glede kompromisov K in S, ki obravnavata pokojnine. V soglasju z gospodom Kaso in drugimi kolegi smo predlagali splošno formulo, ki ne prejudicira vprašanje narave pokojninskega sistema v različnih državah članicah. Želimo omeniti to, da vsaka država članica mora poskrbeti za trajnostnost svojega pokojninskega sistema. Ni Evropska unija tista, kot je bilo že rečeno, ko smo se povali o poročilu gospe Reuters ni, torej, ni naša pristojnost, da določamo, kakšen bo pokojninski sistem držav članic. Torej, to so glavne točke, ki sem vam jih želela uvodoma predstaviti. Sedaj pa bom kadala besedo gospodu Kasi. Izvolite. Um, grazie, signora, president. Hvala, gospa predsednica. Raje bi videl da bi vsa poročila obravnavali v svežnju. Saj imamo predloge sprememb, ki so vključeni vsa poročila, tako da bi lahko horizontalno vprašanje obravnavali skupaj in tudi bolj tesno povezano. No, preden začnem govoriti o samem dosjeju, naj povem, da smo slišali številne ideje glede previdne fiskalne politike in na sestanku poročevalcev v senci smo prišli do horizontalnega kompromisa, s katerim smo odpravili to težavo in smo to formulacijo nadomestili z efficient and sustainable, učinkovito in trajnostno. In to je formulacija, ki jo lahko vsi podpremo. Moramo poštevati, da je veliko dela bilo uloženega za ta poročila. Imeli smo številne sestanke s številnimi člani parlamente. Ni bilo enostavno na ravni članov, pa tudi ne na ravni skupin, priti do teh kompromisov. Tako da še pred naslotimo razprave bi vas prosil, da z tega vidika obravnavate kompromise in predloge sprememb če izgubimo katero od teh kompromisov, potem bomo vse izgubili. Prav tako smo slišali številne ideje glede tega, kaj storiti z denarjem, ki ga dobimo iz glob in sankcij. In na koncu smo se dogovorili, da bi rekli, da bi ta denar porabili za Evropski instrument za finančno stabilnost. Potem dosje 526, ki je deveta točka eh, dnevnem redu, ki s tole spremembo uredbe številka 1466 skozi 97. Naj povem, da se mi ne želimo črtanja besedice cost saving effects če tudi pa se strinjam s tem, kar je povedala gospa predsednica. Imamo težave, kar zadeva strukturne reforme, tako da ne moremo podpreti predloga sprememb 18, 29, 41, 52 in 69. Niti kompromisnega predloga G. glede drugega pa se lahko strinjam z našo predsednico. Hvala. Merci. Hvala. No, nimam težav s tem, da bi predloge obravnavali v svežnju. No, to ste vi pravzaprav že začeli, ker ste omenjali sankcije in globe, vendar bom še prej uh, poprašala kolege, če bi kdo želel besedo. Gospod Krojcman, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednica. Podpiram to, kar je povedal gospod Kaza na koncu. Imeli smo različne predstave o tem, eh, kako naj se vlaga denar. Eh, tudi glede tega, kako se obravnava krizni mehanizem pozdravljam tudi predlog poročevalca, da prepovemo eh, previsoke deficite in previsoko zadolženost. Tukaj je potrebno uvesti specifičen postopek. Eh, liberalci nasprotujejo temu, kar je predlagala komisija. Eh, mm, Nažalost pa so tukaj številni elementi, ki vodijo prav v to. Kar zdaj. Eh, glede na to, da bomo razpravljali še naprej, bom nekaj stvari omenil kasneje, kar pa zadeva vprašanje eh, efficient and sustainable na mesto prudent, s tem se strinjamo in to smo tudi že povedali. Hvala. Merci, monsieur Gigold. Ja, jaz ma. Um... Gospod Gigold, ja, najlepša hvala, gospa poročevalka. Uh, hvala za predloge sprememb, za kompromisne predloge. Eh, ti so sprejemljivi, naj opozorim samo na to, da v kompromisu D eh, pojem social downturn, ne vem, kaj naj bi točno to pomenilo. In tudi ne vem, kaj to potegne za sabo. Kaj ti takrat, ko pride do Eh, poslabšanja socialnih razmer, ko se to eh, odrazi v glavnih eh, kazalnikih, kot je socialna enakopravnost in tako naprej. Torej, vsakič je potrebno reči, da moramo odstopati od pravil na področju fiskalne politike v vsakem takem primeru. Torej, ne vem, ali je to res premišljamo in tudi ne verjamem, da bo kaj takega preživelo odbor ekon. Eh, Il n'y a ja, pas d'autres demandes. Zdi se, da nihče več ne želi besede zaenkrat. No, če dobro razumem, glede amendmaja 18, 19, 49, 52, 69, še enega si nisem zabeležila. Šestindevetdeset torej 18, 49, 52, 69 in 96. Dobro, to bomo še preučili. Kaj zadeva kompromisni predlog G oziroma J? Dejansko smo imeli razpravo o tem. To je pomemben amadma. Saj gre tu za povezavo med cilji Evropske unije, ki si jih Evropska unija zastavila, in njeno proračunsko politiko oziroma proračunsko politiko držav članic. Sveda sem pripravljena preučiti neko novo formulacijo, vendar mislim, da se moramo držati tega sporočila da mora biti strategija EU 2020 dejansko uporabna, da mora biti usklajena s proračunsko politiko držav članic, sicer ne vem, kako jo bomo lahko uresničili. In bojim se, da bomo prišli v enako situacijo, kot je bila tista glede lizbonske strategije. Imamo lepe besede, lepe govore, na to pa Evropski socialni sklad omogoči to, da države članice lahko uporabijo sredstva, ne upoštevaje samo strategijo. In to bi se lahko znova ponovilo. Države članice bi lahko delovale brez upoštevanja strategije EU 2020 in to gotovo ni pravi pristop. Kar zadeva predlog spremembe oziroma kompromisni predlog spremembe D, mislim, da obstaja dejansko tveganje, da če se socialna situacija poslabša, bodo države članice morale zauzeti izjemne ukrepe, da bi ugodili gospodu Giglu, Gigoldu, bi morda lahko ta madma ločeno uh, glasovali, tako da bi še naprej lahko oziroma da bi lahko glede besedice social imeli ločeno glasovanje, da bi lahko še vedno glasovali o kompromisnem predlogu. Gospod Kasa. Kar zadeva točko J, kompromisni predlog J, mi smo najprej predlagali drugačno formulacijo ki bi morda bila spremljiva za nas in tudi za vse druge, vendar na to, na to se je skazalo, da ni bila spremljiva za vse. Vendar morda bi lahko do jutri oblikovali neko drugo formulacijo, ki bo takšen, da bomo lahko sprejeli ta kompromis. Torej imamo še nekaj časa, da odpravimo to težavo tako da lahko pridemo do nekega kompromisa, ki bo za vse spremljiv. Um, J, Spod Gigold, that... na kratko, glede kompromisa J, formulacija se mi zdi nenavadna. Strukturne reforme običajno nimajo dolgoročnih vrčevalnih ukrepov. Morda imajo vrčevalne ukrepe, vendar niso nujno neposredni. Še posebej ne, če povzročajo potencijalno rast. Zato bi bil previden glede tega oziroma bi vas podprl, če bi oblikovali neko novo formulacijo, vendar ne tako, da ohranite staro, ki se mi ne zdi logična. In kar zadeva vaše komentarje, prevonš. Gre za vprašanje opredelitve. Vprašanje je, katera je tista situacija, ko dovolimo dodatni primankljaj. Recimo, če pride do takšne situacije, eh, da se neenakost med spoloma povečuje. Ali je to dejansko poslabšanje stanja ali ne? To je morda družbeno poslabšanje, ekonomsko poslabšanje jasno definirano, socialno pa ne. In strinjamo se, da če imamo ekonomsko poslabšanje situacije, recimo povečano brezposelnost, potem bo država članica ukrepala glede tega in to je dobro. In dobro je, da kompromisni predlog uh, gre onkraj neizvedljivega predloga komisije. Mislim pa, da tu potrebujemo neko jasnost, saj ne razumemo vsega. Ali to pomeni, da bi za večjo jasnost morali zapisati, da gre recimo za izjemno veliko brezposelnost? Gospod Kasa. Ja, Gre za vprašanje tolmačenja. Razumem, kaj pravi kolega Gigold, vendar gre vse za vprašanje tolmačenja. Mi to drugače razumemo. Mi smo predložili, da besede cost saving effects uh, nadomestimo z um, work creation effects. No, bomo o tem še razmislili, bomo videli, kaj lahko ljudi predlagamo, vendar zdi se, da imam povsem drugačno tolmačenje tega predloga spremembe, kot ga ima gospod Gigold. Ja, ova, ova gardes, Dobro, bomo preučili, kaj lahko storimo glede uh, kompromisnega predloga D in J mislim, da je gospod Gigold tako ali tako govoril o kompromisnem prilogu D in ne J, tu je prišlo malce do, do manjše zmede, se mi zdi. Gospod Kasa, izvolite. Um, with regards to, to whatever you said, was it about compromise D? ali smo ste govorili o kompromisnem predlogu D ali J. Če gre tu za kompromisni predlog D, potem se lahko strinjam. Aha, ste govorili o D, dobro, dobro, tudi sam sem se zmedel. Da, kompromisni predlog D smo spomenili na mesto uh, social, bomo menili brez, izjemno brezposelnost. Torej, bomo do jutri pripravili neko formulacijo za ustni predlog spremembe. Eh, tudi vi, gospod Kasa, pa boste lahko predstavili svoj predlog glede točke J. Meni se zdi dobro, da imamo neko splošno uh, razpravo o, uh, oziroma da obravnamo vse dosje v uh, svežnju tako da vam bom kar dala besedo, da predstavite drugi del naše razprave. Vendar še predem vam dam besedo, gospod Kasa, naj povem še nekaj glede uporabe uh, denarja, ki pride iz glob in sankcij. V kompromisni predlogi smo predlagali, da bi uporabo denarja, ki pride iz sankcij, lahko uporabili za različne namene, za financiranje evropskih projektov in za evropski instrument finančne stabilnosti za države članice. In gospod Krojcman je dejal, da se s tem ne strinja. In Seveda potem nismo imeli več kompromisa, ko se ni s tem strinjal, vendar sama bi bila zelo vesela, če bi lahko ohranili ta kompromis. Vendar je seveda treba imeti strinjanje gospoda Krojcmana. Gospod Krojcman pa je bil zato, da bi ta denar uporabili le za instrument finančne stabilnosti. Kompromisni predlog pa je predlagal to, da lahko uporabimo denar tako za instrument finančne stabilnosti, kot tudi za druge namene, zlasti za uh, financiranje splošnih ciljev EU. Torej, to je ena točka, kjer moramo še razjasniti in uskladiti stališče. Gospod Kasa, beseda je vaša. E e Hvala, gospa predsednica točka 10 na našem dnevnem redu, to je sprememba uredbe 1467 skozi 97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primankljajem. Glavna točka razprave je bila to, kaj moramo storiti v zvezi s postopkom postopkom v zvezi s čezmernim primankljajem. Glavna točka je bila, kako tolmačiti to besedilo. In ugotovili smo, da je besedilo nespremljivo. Predlaga se pokojninska reforma, vendar pa se zavrača večtebrski sistem. Reforma pokojninskega sistema ima dolgoročne uh, posledice, zato smo črtali petletno obdobje. Stoli smo vse, kar smo lahko, da bi dosegli kompromisne predloge, vendar smo bili vsi proti temu, da bi črtali večje dele besedila. In poleg tega smo bili proti tistim amadmajem, ki so bili popolnoma proti predlogu komisije. No, o tem bomo govorili še kasneje, ko bomo obravnali druge predloge. Najlepša hvala, gospa predsednica. Želel sem vam samo odgovoriti. Ni smiselno. Uh, če so plačila kazni tako visoka, da eh, prinesejo eh, toliko, da jih lahko uporabimo za ne vem kaj vse. Zato te majhne zneske, ki bodo šele s časom morda nanesli nekaj več, eh, uporabljamo za mm, ne vem kaj vse. Zato mislim, da je pravzaprav smiselno predvsem to, da se ta denar porabi za tisto, za kar je pravzaprav namenjen, da torej, imamo neka sredstva, ki jih lahko porabimo za pomoč v primeru, da take krize ponovno nastopijo. Um, Ali lahko prosim zagrnete zavese oziroma jih spustite. Razumem vaše pomisleke, vendar instrument za finančno stabilnost držav članic ni bil ustvarjen tako, da bi ga financirale sankcije, denar glede sankcij. Nein, Frau Vorsitzende, sicher.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 To je pomembna razprava. Gre za to, da kot prvo vemo, čemu služi denar iz kazni in drugič vprašanje je, kako se financira ta instrument. Mislim, da tu ni nekih samodejnih povezav. Ne gre za to, da bi sankcije financirale ta instrument razprava, ki smo imeli v parlamentu glede poročila našega kolega Broka in kolega Valtirija, je se je skazalo, da je bolje imeti nek mehanizem skupnosti, ne pa da gre za nekakšno financiranje, ki je medvladne narave. Predlagam, oziroma če rečemo, da bo ta denar namenjen pomoči državam v krizi, moramo poštevati tudi to, da jutri ne bo več krize, vseeno pa bodo nekatere države članice plačevali sankcije. Kaj bomo potem storili s tem presežnim denarjem? Ne vem, kakšno je stališče gospoda Kasa, vendar zdi se, da ne bomo prišli do kompromisa. Gospod Kasa, izvolite. Kellimt fil bidu tal intervent ti, a jahna naqblu mal kompromis li atiđe. Najlepša hvala. Strinjamo se s kompromisom, ki ga predlagate, kaj ti gre za to, da nakažemo voljo, da se ta sredstva namenijo za. Eh, Evropski sklad za finančno stabilnost. Eh, to je seveda povezano s kompromisom, ki smo ga obravnavali pred nekaj dnevi na našem sestanku in eh, ponovno pravimo, torej ponovno vam lahko utemeljim, zakaj naša skupina to podpira. Tomas Mann. Ja, heute im Klein. Ja, danes smo imeli v majhnem krogu priložnost eh, govoriti z pomembnimi osebnostmi. Po eni strani je bil tu gospod eh, Van Rompuy, ki je govoril o posebni delovni skupini in je govoril o tem, kako pomemben je pak stabilnosti in da ga poskušamo na vse načine podpreti. Eh, to je eh, pomembna novica oziroma pomembna informacija, o tem bomo morali še govoriti. Potem je bilo tu zasedanje koordinatorja odbora EGON. Tam smo imeli dva ministra, ki zelo rada sedita. Eden poleg drugega, tu sta bila finančna ministra Nemčije in Francije, oba se zelo eh, dobro razumeta, predstavljata nekakšen vzor in poskušata tudi prozeti vodilno vlogo in najbolje bi bilo, eh, če to eh, storita in vendar tega nikomor ne povesta. Ampak če gre za to, da poskušamo uvesti nekakšno kulturo stabilnosti in če poskušamo vključiti vse, potem mislim, da ima kolega Krojcman prav, ko pravi, da bodo ti zneski na začetku zelo majhni, eh, ne bodo eh, reševali kulture stabilnosti, vendar pa so pomemben pristop, ki ga moramo imeti k financiranju, tako da se bo to s časoma razširilo po državah članicah in eh, da se bo to pravzaprav prijelo v državah članicah. Eh, to ne velja za vse države. Nemčija to pozna, Francija to pozna, eh, ampak eh, ne moramo se zauzemati. Ne moramo se zauzemati za to, da bodo vse financirale tiste države, ki imajo bonitetno oceno trojni A. E, to je nemogoče in e, ne morejo vsi pričakovati rezultatov, pri čemer delujejo samo nekateri. E, Eh, gospe Harki ni, ampak tudi Irci se bodo morali eh, posloviti od določenih starih navad, druge možnosti ni. In uh, mislim, da je pomembno, da govorimo o tem posebnem skladu. Strinjam se s kolego Skrojcmanom. Uh, pravzaprav so ti razmisliki o stabilnosti podlaga vsega političnega in gospodarskega delovanja in morda bo tudi tukaj kolega Gigolt na naši strani, tega bi si res želel. Chair, having... Uh, uh, uh, Gospa predsednica, ravno kar berem kompromisni predlog, bi lahko samo povedali, kaj bi se zgodilo, če bi črtali including. To, to, to including in vejco bi črtali, s tem bi pridobili liberalce na svojo stran.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 to economically viable, socially and environmentally sustainable investment. Tako bi se torej glasil ta predlog, če se strinjate. Well, um, I, I think, I think Gospod Krojcman, se strinjate s predlagano formulacijo? Da? Zelo dobro. Dobro, potem smo se o teh dveh predlogih kompromisnih predlogih dogovorili. Hvala lepa tudi gospodu Kazi za njegov zelo koristen prispevek. Potem pa nas čaka še nekaj poročil. Gospod Kaza, se želite oglasiti v zvezi s tem? Če ne, bi šla na poročilo 527, razen če bi želeli kaj še preomeniti. Ja, ker smo se odgovorili, da gremo poročilo za poročilom, bi obravnavali vsakega posebej. So, 11. točka na dnevnem redu, dokument komisije z oznako 2010 nič 524. Tu govorimo o spodbudah in sankcijah. Večino predlogov spremem lahko sprejmem kar nekaj predlogov sprememb je vložil kolega Krojcman. Gre za to, da se omenja presežni primankljaj, presežni državni dolg, kaj bi morali upoštevati pri nadzoru proračuna. S temi predlogi sprememb se strinjam in predlagam, da jih podprete. Sem pa proti predlogom sprememb, ki skušajo kakorkoli spremeniti obrnjeni kvalificirani glasovalni sistem v svetu. Proti sem tudi vsem tistim predlogom sprememb, ki kakorkoli odrekajo Evropskemu parlamentu vlogo, ki mu pripada. Zauzemam se za to, da bi tudi parlament imel ustrezno vlogo pri sprejemanju odločitev vendar moramo biti realistični glede tega, kakšne sposobnosti in zmogljivosti imamo. Glede predlogov sprememb, ki jih nismo menili, pa se z njimi strinjam, kajti to so kompromisni predlogi in smo jih podprli. Gospod Hrojcman, gospod Gigold, bi se kdo glasil? Vloga Evropskega parlamenta ima imate v mislih specifične predloge sprememb? Gospod Kaza. Kateri predlogi sprememb vam delajo težave? Well, have... Nimam kakšnih večjih težav, ampak nekaj predlogov sprememb, samo da jih najdem. Predlog spremembe No, gre za kompromisne predloge, ki smo jih prej obravnavali. Nimam kakšnega specifičnega predloga v mislih, so že vključeni v kompromisne predloge. Torej nimate kakšnih posebnih težav s tem. Dobro. učinkovito izvajanje proračunskega nadzora v evroobmočju. Gospod Kaza, še enkrat imate besedo. Tega smo ravno kar obravnavali, gospod predsednica. No, no, no. Z, z, z, z, z, z, z, z, se opravičujem. Točka 12 na dnevnem redu. Dokument komisije 523 zahteve glede proračunskih okvirov držav članic. Eh, torej, razpravljamo o poročilu zahteve glede proračunskih okvirov držav članic. 12. točka na dnevnem redu. Predlogi sprememb ki ste jih sami uležili, gospa predsednica, so zame sprejemljivi. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli proračunski okvir, ki bi temeljil na najboljših praksah držav članic. S tem se strinjam. Strinjamo se tudi s predlogom spremembe 16, da bi nam reč omenili tudi matriko, kajti s tem bi odražili tudi potrebe držav članic. Tako da pri tem res nimam kaj dosti za dodat. Tako da, kar ste predlagali, je spremljivo. Želi še kdo besedo? Zdi se, da ne. Tudi o tem poročilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa 5.2.5. točka. Pika 14 izvajanje ukrepov za uravnavanje čezmernih makroekonomskih neravnovesij v območju evra. Kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb imamo na voljo, ki se navezujejo na tiste, ki smo jih obravnavali pri prvem poročilu, ki smo ga obravnavali v sklopu skupne razprave. Dve zadevi je treba izpostaviti, namreč kako bomo spremljali čezmerne makroekonomske probleme. Kakšno razpredelnico predvidevate v zvezi s tem? Gospod Krojcman, gospod Gigold. scoreboard oziroma točkovnica je tista, ki bo spremljala čezmerna makroekonomska neravnovesja. Če bo prišlo do teh neravnovesij, bo tudi Evropski parlament s pomočjo delegiranih aktov lahko sodeloval. To se mi zdi dobro. Drugo, kar je pomembno pri tem poročilu, pa je, da preverimo, kako se bo oblikovala vsebina scoreboarda. Imamo na voljo kompromisni predlog, ki pravi, da bi morali imeti indikativni seznam v prilogi k predlaganem zakonodajnem aktu. To je bistvo kompromisnih predlogov, ki smo jih sprejeli v zvezi s tem besedilom. Mišel Kaza? Gospod Kaza. Ja, predsednik. Hvala, gospa predsednica. Najbolj pomembno za nas je seveda točkovnica oziroma scoreboard. Pomembno je, kaj bo vse vnešeno v točkovnico. Podpiramo zamisel o tem, da ne bo točkovnica majhna, konkretna. Strinjam se s kolegi, naprimer s gospodom Gigoldom da bi kot parlament morali izkoristiti priložnost, ki jo imamo, in podati svoje predloge v zvezi s tem, kakšna naj bo vsebina točkovnice. Vseeno pa je sedaj še prezgode, da bi se stavljali preveč podroben seznam. Vseeno pa smo slišali kar nekaj zelo dobrih zamisli, ki bi morale gotovo biti vključene v ta predlog. Dosegli smo tudi kompromis. V kompromisu najdemo tudi nekaj predlogov, ki niso zavezujoči, kot je rekla že kot predsednica. Ti predlogi so samo neke vrste indikativni seznam elementov, ki bi po našem mnenju morali biti vključeni v točkovnico. V vsakem primeru bomo morali to vprašanje bolj podrobno obravnavati enkrat v prihodne. Ne strinjamo se s tem, da bi ta neravnovesja omenjali mislim, da jih tudi ne bi smeli upoštevati kot neravnovesi. Tako da, kot sem že prej povedal, tega ne moremo podpreti. Kompromisnih predlogov I, K in H zaradi teh razlogov ne podpiramo. Vendar, če bi se uspeli do jutri dogovoriti, glede podrobnosti, bi bili pripravljeni spremeniti svoje stališče. Hvala. Est-ce qu'il y a... Želi še kdo besedo? Euh, simplement, monsieur. Kazar, euh, est-ce que je vous comprends? Gospod Kazar, sem vas prav razumela. Predlog spremembe. S čim imate težave? Z referenco na. Presežek v zvezi s tem naj bi imeli ločeno glasovanje. Ne podpiramo reference na prekomerne presežke. To se nam ne zdi element neravnotežja. No, to je neravnoteže, neravnovesje. Poglejte si, kaj se dogaja na kitajskem. Gospod Gigold, potem pa bomo videli, kako bomo oblikovali glasovalni seznam za jutri. Gospod Gigold. Sej. Dve zadevi bi rad komentiral. Nekoliko sem presenečen. Gospod Šojbr, pa tudi svet. In gospod Šojbr zastopa državo z največjim makroekonomskim preseškom. Pravita, da naj ne bi omenjali preseškov. Potencijalni preseški niso tabu tema. Zato bi se morali po mojem pogovarjati predvsem o tem, ali bi morali biti ukrepi za uravnavanje simetrični ali nesimetrični. O tem smo se na dolgo in široko pogovarjali tudi med prvo izmenjavo mnen. Zauzemal sem se za si, se, simetrični pristop do odpravljanja tu vrstnih neravnovesi. Ne vem pa, ali tega dejansko ne bi smeli omenjati, tako da vas res prosim, da razmislite, kaj ti s tem imam precejšnje težave o tem, kaj se zgodi. Če imate primankljaj, če imate primankljaj, imate tudi presežek. Če presežka potem ne omenjate, je po mojem mnenju z gospodarskega stališča neotemeljeno. Še ena pripomba v zvezi s kompromisnim predlogom A. Vse se zauzemamo vsi za socialne cilje, ampak nekoliko nenavadno se mi zdi, da da govorimo o odkrivanju socialnih neravnovesij. Gre za odkrivanje makroekonomskih neravnovesij, ki bi lahko imeli socialne vzroke. Zato se strinjam z vami, gospa predsednica, da se vključijo tudi socialni kriteriji v točkovnico. Tja sodijo in tam morajo biti makroekonomska neravnovesja ponavadi izvirajo v socialnih razlogih. Zato je bistvo te uredbe odkrivanje makroekonomskih neravnovesij. Morda sem preveč logičen, morda tega ne obravnavam kot politično vprašanje, ampak kot pravno zadevo. Zato moramo biti zelo previdni z eh, izbiro besed. Stvari ne razumem. čeprav me bodo verjetno kolegi za mano pozvali k temu, da se nekoliko bolj držim reda. Lepo. Preden dam besedo nazaj gospodu Kazi, če bi se morda odzval na to, kar je povedal gospod Gigold, v zvezi s tem, ali naj se vključijo presežki ali ne, moram reči, da se bolj ali manj strinjam s tem, kar je povedal gospod Gigold. Če obstaja primankljaj, če obstaja presežek, tega ne moremo zanikati. Vprašanje pa je, kdo lahko potem kaj stori in kaj lahko stori. Potem so pa tu še socialna neravnovesja. Ne vem, ali gre tu za so socialni pristop ali politični pristop, ampak če si pogledate izvor krize, boste videli, da so družbene neenakosti, torej družbena neravnovesja tista, ki so odigrala odločilno vlogo pri sprožitvi te krize. Tako da moramo po eni strani odkriti s pomočjo točkovnice ta, nesoci, ta socialna neravnovesja, istočasno pa moramo spremljati obstoj socialnih neravnovesij. Zato sama tu ne vidim nobene nedoslednosti, če se vključi tudi referenca na neravnovesja če se omenjajo makroekonomska in socialna neravnovesja, kot je zapisano v predlogu spremembe A. Vendar, če je to razlog, zakaj bi lahko ta predlog postal brezpredmeten, predlagam, da imamo ločeno glasovanje. Če bomo to uvrstili na točkovnico, to pomeni, da se po našem mnenju lahko vključi tudi vidik socialnih neravnovesij. Hvala. Gospod Krojcman. Hvala, Eh, gospa predsednica, mislim, da ima gospod Gigold prav. Če vzamete za primer Nemčijo, lahko z gotovostjo rečete, da ima Nemčija zelo nizko socialno eh, raven. Jaz sicer mislim, da imamo eno med eh, najvišjim, enega med najvišjimi, ampak gospod Gigold odločilno za naš makroekonomski presežek je to, da smo v zadnjih letih postali bolj konkurenčni kot ostale države in to je povezano s tem, da so uh, se uh, stroški dela na uh, proizvod izboljšali, da smo rekorderji pri izvozu in Zato obstaja tudi razlika med tem, ali imamo presežek ali primankljaj. Seveda bi bili vsi veseli presežkov, ampak številne države jih nimajo, imajo primankljaje, ker e, njihova konkurenčnost ni taka, kot bi si vsi želeli in to je bistven problem. In zato omenjate tisto, kar je res bistveno. E, to je potrebno tudi v točkovnici upoštevati in tukaj vam dam popolnoma prav. Ampak gre za makroekonomski primankljaj, ne za socialni primankljaj. To sem želel na kratko omeniti. In še enkrat lahko povem, gospod Gigold, če pogledate so odločanje v Nemčiji, eh, številne države bi si tega eh, želele. Imamo visoko stopno so odločanje tudi pri kolektivnih pogodbah konec koncev. To odlično deluje. Eh, ker se osredotočamo na zahteve podjetij in ne na zahteve politike, eh, ko gre za kolektivna pogajanja, naprimer. Eh, zato mislim, da nima smisla, da bi vse to spreminjali ali da bi govorili, da je to pomankljivo. Hvala, gospod Krojcman, ne vem. Ampak tu ne gre za to, da bi izpostavili socialni primankljaj. Tu gre za eventualna neravnovesja, ki bi jih izpostavili in odkrili. Mislim pa, da je smiselno, da ohranimo kompromisni predlog A, kot je bil oblikovan gospod Gigold. Ja, Nasploh ne vem, kateri jezik naj govorim. Ampak eh, vam, gospod Krojcman, najprej v nemščini. No, če ravno govorimo o Uh, Nemčiji je dobro, da govorimo tudi nemško izjemoma. Uh, prva točka, veseli me, da ste rekli, da na področju analize, torej pri točkovnici, da podpirate oziroma bi podprli predloge sprememb. To je dobro, kajti obstajajo tudi drugi glasovi, ki pravijo, da bi ta točkovnica morala biti čim užja, uh, In uh, potem eh, glavnih eh, vzrokov za to krizo sploh ne bi mogli več opazovati oziroma obravnavati. In če bi torej bili pripravljeni to podpreti, mislim, da je to zelo dobro. Moj argument, kar zdaj gospoda Kazo, ker uh, sploh nočem popolnoma odpreti ponovno te razprave o primankljajih in preseških, kajti nikoli se ne bomo zedinili. Ampak uh, želim samo apelirati, če bi Evropska ljudska stranka morda lahko uh, presežke omenili kot potencialno uh, ekscesivne. Uh, ali jih obravnavamo kot take, je drugo vprašanje, ampak če jih kot take zaznamo in analiziramo, je to že prvi korak. In uh, to, kar zdaj v presežke, ali s tem res pridemo. Eh, do tega, da smo zaradi izvoza eh, spremenili plačno politiko. Glede tega imam eh, velike dvome. Mislim, da presežek v Nemčiji prihaja iz tega, da tudi na neizvoznih področjih ljudje živijo od zelo nizkih plač in, imamo zato v zonanji politiki strukturni presežek, ampak to je razprava, o kateri lahko na dolgo govorimo na podlagi podatkov in e, očitno imam, kar zadeva našo trgovino, drugačne podatke kot vi, ampak mislim, da tega ni treba razčiščevati tukaj. Senjora, pre... Gospod Kaza, lahko dam najprej besedo kolegu Manu. Zalo ne bomo imeli sedaj zasedanje Bundestaga glede presežkov. Ja, ja. ja, razumem, ampak imeli smo danes eh, med nami tudi dva ministra. No, če bi bili samo mi med seboj in eh, ne bi bili v eh, širši družbi, bi morda govorili drugače, ampak tole se prenaša po svetu. In gospod Gigol, upam, da bo dobil odgovor na to, kar je dejal. Strinjam se z gospodom. Kratmanom in uh, eh, res je, da smo se izboljšali pri konkurenčnosti, seveda je to tudi vprašanje uh, plač. Nekateri pravijo, da je potrebno govoriti o minimalnih plačih, drugi o minimalnih dohodkih, tukaj obstajajo razlike, ampak to, da smo izboljšali konkurenčnost, je povezano tudi s pametnimi uh, delodajalci in delojemalci vsi vemo, kako pomembno je, da imamo avtonomijo pri uh, kolektivnih pogajanjih in da se država ne umešava. Gre torej za modrost, vemo, da v določenih časih potrebujemo določene dohodke. Uh, če uh, čas to dovoljuje, če razmere to dovoljujejo, si lahko uh, privoščimo višjo dodano vrednost. Gospa Lagat je. Uh, uh, rekla, uh, Nemci se omejujete pri izvozu, eh, zmanjšate to in kaj se je zgodilo. Uh, povabili smo jo kot francosko ministrico, da sodeluje na sestanku nemške, nemškega kabineta. In, no, to ni bilo najbolje, ampak vsekakor, če se pogovarjamo, uh, Eh, če razpravljamo, eh, lahko razčistimo starimi predsotki in dosežemo kompromise. Torej, eh, to, kar zdiva gospod Gigold, v točkovnico je potrebno vključiti čim več elementov in ne smemo omejevati razprave s tem, da rečemo, da nečesa sploh ne bomo obravnavali. Na sto tisoče ljudi spremlja naše razprave in zato se moramo tudi temu primerno vesti. Gospod Kaza. Punt. E, na, belmadak le arel. Ne želim predolgo razpravljati o tem in se strinjam z vami. Gospod Krojcman in tudi z vami, gospod Mann. Vseeno pa bi rad dodal, da smo se o tej temi pogovarjali tudi s poročevalci v senci v odboru Ekon, tudi oni so precej nasprotovali predlogom gospoda Gigolda. Z njegovim stališčem se ne strinjamo, zato ga ne moremo sprejeti. Odbor Ekom bi namreč temu nasprotoval. O teh zadevah bi morali razpravljati v odboru Ekon, ne v odboru za za poslovanje. Nismo mi tisti, ki bi lahko razpravljali o tem. To je vprašanje, ki je v pristojnosti odbora Ekon, ne odbora za zaposlovanje. Son. Gospod Ludvikson, potem pa zaključimo s to razpravo. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsednica. Želel sem povedati samo to, da je za socialne partnerje na trgu dela, ki so odgovorni za kolektivno pogajanje in ki podpisuje kolektivne pogodbe, to, da dosežemo dobre pogoje. Če bi se v Bruslju odločili, da se bomo sedaj začeli umešavati v proces kolektivnih pogajanj, potem je po mojem to nekaj nespremljivega. Pogajanje med socialnimi partnerji so nekaj, kamor se ne moremo umešavati. Namreč kolektivna pogajanja so okvir, v katerem se določa potem višina plač in to višini plač potem tudi daje neko legitimnost. Včasih je treba plače zvišati ali znižati, odvisno od razmer na trgu dela. Zato me skrbi, Vsak predlog, ki pravi, da bi morali socialnim partnerjem na nacionalni ravni oduzeti pristojnosti, ki jih imajo. Nekateri želijo, da bi oduzeli socialnim partnerjem pristojnost za kolektivno pogajanje. Takšni predlogi so po mojem mnenju nevarni. Zelo pomembno je, da socialni partnerji ohranijo pravico do pogajanja. To Evropi pomaga pri izboljšanju svoje konkurenčnosti. Naj še enkrat podarim, da je to resnično zelo pomembno vprašanje. Hvala, gospod Ludvikson, ampak mislim, da v zvezi s tem ni kašnih težav. Mi podpiramo predloge sprememb, ki gredo v to smer. Preden zaključimo s to razpravo, mislim, da bi morali namreč znati tudi zaključiti razpravo v določenem trenutku. Naj odgovorim na vprašanje gospoda Kaze in gospoda Mano v zvezi s predlogom spremembe J. V predlogu spremembe J pravzaprav predelimo to, kako naj Evropska komisija oblikuje točkovnico. Ne gre za to, da bi države s presežkom morale kakorkoli popravljati svoje stališče ali se odreči svojemu izvozu. Ne gre za to, tega sploh ne pravimo v tem predlogu. Tam samo navajamo, da kadar se pojavijo zunanja neravnovesja, moramo biti pozorni tako na prekomerni primankljaj, kot tudi na presežek iskreno rečeno, če si pogledate, kakšne situacije v Evropski uniji, je vseeno v našem interesu, da spremljamo, kaj se dogaja s presežki v nekaterih konkurenčnih državah Evropski uniji. Ne gre za ideološko vprašanje, ampak za vprašanje zdrave pameti. Zato upam, da se nam bo uspelo dogovoriti. Sicer pa mi povejte, v čem je težava pri predlogu spremembeja? Kaj vas moti? jasno. Torej. Gospod Kaza, nobenih težav nimam s kompromisnim predlogom J pod pogojem, da besedo šel zamenjamo z mej. In vidim, da je ta sprememba že bila narejena. Tako da s tem kompromisnim predlogom nimamo nobenih težav. Dobro, še dve težavi ste nam ostali. Z gospodom Krojcmanom in gospodom Gigoldom se bomo o tem pogovorili do jutri. Enkrat bomo stvari razrešili. Sedaj predlagam, da zaključimo to razpravo. Kar zadeva zadnje poročilo o ukrepih za uravnavanje čezmernih makroekonomskih neravnovesij. Dogovorili smo se, da bomo črtali besedo including gospod Krojcman se je s tem strinjal. Tako da bomo tu napravili enak popravek. Se opravičujem kolegicam in kolegom, da sem sedaj v živo predstavila to spremembo, ampak včasih je tudi plenarno zasedanje odbora primerno za to, da se dokončno oblikujejo kompromisni predlogi sprememb in predlogi sprememb kot taki. Zaključili smo torej s tem obsežnim svežnjem, o katerem bomo glasovali jutri. Zadnja točka na dnevnem redu nas čaka za danes. Kolega Serkas bo dobil besedo, predstavil nam bo predloge sprememb oziroma gospod Kaza želi besedo. Ja, eh, Gospa predsednica, analizirali smo različne težave, različne teme. Gospod Gospa predsednica, zahvaljujem se tako vam kot gospodu Krojcmanu kot gospodu Gigol, tudi vsem poročevalcem v Senci za sodelovanje. Hvala za čas, ki ste mi ga namenili. Brez to vrstnega sodelovanja zagotovo ne bi prišli do teh sklepnih predlogov. Hvala. Strinjam se s čisto vsako besedo, ki ste jo izrekli, dragi soporočevalec. Sedaj pa res gospod Serkas, enoten postopek za pridobitev dovoljenja za bivanje in delo. prvotno poročilo smo na plenarnem zasedanju zavrnili, tako da sedaj obravnavamo novo. Hvala, gospa predsednica. Nimam veliko časa, vendar vseeno mislim, da je treba imeti razpravo, saj obstajajo določena odprta vprašanja, glede katerih obstajajo polemična stališča, določenih tri pa se tudi ne razume dobro zaradi eh, prevodov v različne jezikovne različice. Vseeno hvala, gospe. Ri, gospod Lambert in drugim pročevalcem v senci, ki so jim pomagali, da smo prišli do kompromisov, ki bomo sedaj predstavil. Hvala tudi gospe Majsen, ki je poslala pisne komentarje. Tega osnutka sem se lotil nosno upoštevajoč tri kriterije. Prvič, potrebujemo nedvomen kompromis, saj nikoli ne bomo prišli naprej, če ne bomo imeli kompromisa. Tako je vedno bilo v Evropskem parlamentu. In sedaj bom predstavil kompr kompromise. Imeli smo uh, torej težave z razumevanjem odbora Libe. In ravno zato moramo biti mi bolj odločni pri zagovarjanju, pri, pri zagovarjanju pravic, socialnih pravic če bomo prišli do sporazuma, moramo to doseči v našem odboru. Ne pa, da na to vplivajo člani drugih odborov, ki ne poznajo socialne tematike. Poleg tega smo imeli še negativno stališče odbora AFKO in ne razumem, kako namerava odbor Libe eh, nadaljevati z delom, če se želi umešavati v stvari, ki niso v pristojnosti njihovega odbora. Kompromisi so nujni, vendar pri, pri, pri kompromisih treba se zavedati, da ne moremo doseči vsega, kar želimo. In to mora vedeti tudi drugi kolegi. Ravno zato gre pri kompromisu in to moramo upoštevati. Ob, ob, obravnava se 52 uh, eh, amandmajev. EPP jih je. Eh, predlagal 28, večino smo jih lahko eh, vključili v komisijo predloge, tri od šestih predlogov Gueja, tri oziroma dva od treh, ki, jih predlož, ki so jih priložili uh, eh, zeleni in tudi en predlog Aldeja smo vključili. Naj se omejim na šest kompromisnih predlogov, tako da bomo čim bolj uh, koncizni. Prvi kompromisni je, predlog je A. Obravnava vprašanje eh, napotenih delavcev. Tu so imeli zelo ekstremna stališča. In sicer gre, šlo je za vprašanje, kako razumeti področje uporabe. Socialisti eh, so to uh, razumeli na en način, drugi na drug. No, kompromis je, je to, da pustimo stvari takšne, kot so da se držimo izvirnega predloga komisije, da opustimo svoje stališča in uh, torej se držimo uh, pri, pri pristopa komisije. In se morda kasneje, kdaj lotimo uh, tega vprašanja. Vprašanje enakosti obravnave. To moramo obravnavati v drugih predlogih direktive. To moramo obravnavati v sektorskih direktivah. Ne pa v. Uh, direktivo o enotnem postopku. Tako da opustimo to razpravo. Na trenutek, ko bomo obravnavali napotene delavce. To razpravo lahko torej pustimo uh, na stand-by, s tem nišče nič ne zgubi. Kompromis B, tu govorimo o drugi stvari, ki ni tako, sporen, ki ni tako sporna. In sicer socialisti smo želeli, da bi delavci, ki pridejo v EU, imeli dostop do uh, storitev zavodov za zaposlovanje. Vendar ELS je želela, da to ne sme vplivati na svobodo sklepanja pogodb v uh, eh, država članica. No, v kompromisu B smo uh, oboje upoštevali. Delavci gredo lahko v, na zavode za zaposlovanje, vendar je pa vedno treba upoštevati svobodo sklepanja svobod držav članic. In mislim, da nišče ne bi smel imeti težav, bi to lahko sprejeli. Potem kompromis C, tukaj za preprosto zadev, preprosto zadevo, vendar tu prihaja določenih nesporazumov. Tukaj za člen 12.2a. Gre za enakost obravnave v izobraževanju. Enotno dovoljenje omogoča državam članicam, da vključijo določene omejitve glede dostopa eh, za izobraževanje. Nekateri so želeli te omejitve odpraviti, nekateri so eh, želeli pa imeti enak pristop vendar ta direktiva ne daje pravic. Edina pravica, ki jo daje, je pravica enake obravnave. Ne gre za to, da damo nekemu uh, migrantu pravico do dela. Gre za to, da mu omogočimo, da pride delati v Evropo in se enako obravnava kot delavce EU. Torej, gre, ne gre za to, da jim dajemo neke pravice, vendar se gre za to, da jih enako obravnavamo. Mislim, da sem uspel ugoditi želji EPP. EPP je, žel, je želel, da uh, se da te pravice le tistim, ki so že delali v EU in s tem odrečem pravice tistim, ki niso še delali v EU. Vendar tu gre za direktivo, ki uh, veljajo za delavce, ki pridejo v EU z enotnim dovoljenjem. EPP je želel, da bi uh, izključili študente iz uporabe direktive. No, to je seveda logično, saj gre pri tej direktivi, ki obravnavamo, le za tiste, ki pridejo v EU z enotnim dovoljenjem, ne pa za študente. Torej, tu gre za tiste, ki imajo dokumente, ki imajo dovoljenje. Torej, govorimo le o njih, ne govorimo o študentih, ne govorimo o družinskih članih in tako naprej. EPP je želel izključiti štipendije. To sem vključil s težkim srcem, vendar mislim, da če nek delavec lahko prije do nekega takšnega, neke take štipendije. Eh, ne vem, zakaj ne bi dobil, vendar smo lahko to vseeno na koncu podprli. Vendar LS tudi mora pri določenih stvarih popustiti. Mi in GUE si želimo, da bi vključili poklicno usposabljanje in dostop do študija. To je povezano z delom, ki ga upravlja nek uh, Eh, migrant, ki pride k nam in ima enotno dovoljenje. Če želi izboljšati svojo zaposlitven, svoje zaposlitvene možnosti, mora imeti pravico do um, usposabljanja, zlasti, ko gre za usposabljanje na njegovem področju dela. Tu ne gre za nekaj drugega. Gre za to, da če nekdo dela neki tovarni v Nemčiji, v Franciji, mora imeti možnost, da izboljša svoje uh, zmogljivosti. Ne gre se za to, da delavcu nekaj damo, gre za to, da nikomu ničesar ne vzamemo, gre za to, da se delavec lahko uh, izboljša svojo pozicijo in svoje izobraževanje. Kompromis D. Potreboval bi eno uro, da bi lahko to vse predstavil, ne pa le 20 minut. V točki D obravnavamo žgočo temo pravic delavcev, ki pridejo k nam zato, da bi delali dlje časa, ne za en dan, imajo dovoljenje za dve, tri, štiri, pet, leta, pet let za to, da lahko delajo in živijo v Evropi. In katere pravice imajo glede socialnega varstva? Določene socialne pravice so povezane z rezidentstvom in ne z delom. Gospod Omer Reutens sva se odločila, da so države članice tiste, ki lahko določijo posebne, eh, posebna, posebne okoliščine za te delavce. Vendar mislimo, da določene eh, stvari mora biti zagotovljene delavcem migrantem. Recimo, ko gre za vprašanje um, delovnih nesreč in zavarovanje v zvezi s tem. Tu mislim, da moramo delovce obravnati enako. Recimo, če pride pa delavec eh, le za šest mesecev oziroma manj kot šest mesecev, potem je država članica tista, ki se lahko odloči, ali bo dala nadomestilo za brezposelnost ali ne. Torej, ne moremo ne upoštevati pravic delavcev, ki pridejo sem za šest mesecev. Moramo dati enako obravnavo vsem, ki pridejo v Evropo za daljši čas, zato da bi tu delali in živeli. In še zadnji kompromisni predlog. Kompromisni predlog E. Tu govorimo o izvozu pokojnin in tu se vsi strinjamo, da se moramo držati uredbe 883 glede izvoza pokojnin, tu, tu ni bilo nobenih težav. No, mislim, da smo lahko zelo zadovoljni. Določene stvari smo sicer morali žrtvovati, morali smo sprejeti določene uh, predloge sprememb EPP-a, zato da smo uh, jih, um, da smo zadovoljili njihove posebne poglede na to. Vendar nismo pozabili na to, da moramo poskrbeti za ljudi, ki pridejo k nam delati, morajo imeti enako obravnavo, moramo spodbujati njihovo integracijo. Tu gre za zakonite priseljence, njim moramo obljubiti enako obravnavo. Prosim, kolege, naj glasuje za ta kompromis. Vsi smo se nečemu odpovedali, vsi smo nekaj žrtvovali, vendar imeli smo uh, dobro razpravo, ki nam je omogočila, da sem šli do kompromisa. Pomembno je zaščititi dostojanstvo delavcev in jim dati možnost, da se integrirajo v našo družbo. Ne pa, da jim rečemo, da se lahko integrirajo, vendar jim hkrati ne omogočamo uh, ukrepov oziroma rodi, ki so za to potrebna. Hvala.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 je to zelo zapletena točka in uh, mislim, da je eh, obžalovanje vredno, da nimamo več časa, ampak načeloma naj povem, da se strinjam s komentarji gospoda Serkasa, ta dosej je zelo zahteven in pomembno je, da dosežemo kar največjo uh, večino za to v parlamentu. Zakaj to pravim in zakaj smo bili bolj uh, omejujoči pri interpretaciji tega? No, v naši državi imamo politične stvari stranke na desnici. In eh, to vrstne stranke se pojavljajo na finskem, na nizozemskem in to vrstne stranke bodo dejale, da sistem temelji na eh, možnosti prebivanja, dovoljenju za prebivanje in da ne smemo dovoliti prevelikemu številu tujcev, da pridejo v naše države, ker. Eh, pomenijo, da e, socialni sistemi ne delujejo več. To pravijo desničarske stranke. Druga stran nadalje pa je, gospa predsednica, da se ne more zgoditi, da delavci, ki prihajajo iz tretjih držav, so deležni nižje ravni socialne varnosti, zato da so konkurenčni delavcem iz naših držav članic. Torej, tukaj je potrebno najti ravnovesje in potrebno je najti neko stališče, ki bo dosledno skozi celo sporočilo. E, to je zelo pomembno in moram priznati, da v predlogih sprememb, ki sem jih e, podpisala, na začetku, torej tukaj so se pojavile težave, ki jih nismo predvidevali, ko sem te predloge podpisala. Kar zadeva kompromisna predloga D1 in D2. Glede na to, da gre za zelo občutljive zadeve, bi lahko ta dva predloga sprememb konec koncev pomenila, da nekdo, ki ima delovno dovoljenje in ki deluje v določeni državi manj kot šest mesecev, torej to bi lahko pomenilo, da taka oseba ne bi imela možnosti črpanja socialne pomoči ali eh, dodatkov za družino. Eh, ampak eh, tukaj je moje stališče drugačno od stališča sveta, kajti taka oseba, če naprimer pade z zidarskega odra na nekem gradbišču, naprimer, ta oseba in njegova družina, morate imeti možnost dostopa do e, nezgodnega zavarovanja, dodatkov za otroke. E, In to je tisto, o čemer govorimo. In če govorimo o socialni politiki in krščanski demokraciji, potem ne smemo pozabiti, kaj je prav, kaj je pravično. Torej, tukaj obstaja problem. O tem sem se pogovarjala znotraj svoje poslanske skupine in tisto, uh, Eh, kar tukaj poskušamo doseči, je, da zagotovimo pravico do enake obravnave, kot je to predvideno v uredbi 803. In ta pravica do eh, enake obravnave je tisto, kar priznavamo. Istočasno pa pravimo, da je enaka obravnava je zagotovljena samo osebi, ki dobi delovno dovoljenje, če ta oseba dela eh, in dobi pač eh, socialne dodatke, eh, zavarovanje za brezposobnost, samo če je v delovnem razmerju. Na nekaterih uh, področjih je mogoče predvideti nižjo raven zaščite. Če nekdo pride, na primer, iz Finske ali Francije z delovnim dovoljenjem in se potem ta oseba odloči, da ne bo delala, ampak študirala, uh, uh, je lahko pač uh, potem uh, podvržena določenim kriterijem, naprimer jezik in tako dalje. In uh, taka oseba je potem morala imeti uh, dostop, uh, če govorimo o uh, temu, da se najame nekega računalniškega strokovnjaka iz Indije. Uh, mora ta oseba dobiti priložnost, eh, sploh če njegov francoski kolega dobi priložnost eh, iti na tečaj računalništva. Torej, gospa predsednica, tukaj je nekaj točk, pri katerih eh, sem se odločila, da zagovarjam načelo enake obravnave. Potem drugič tu obstajajo določene omejitve, ki mislim, da so pravične. In tukaj govorim o zavarovanju za primer brezposelnosti, za troške dodatke. E, tu sem izključila ostale dodatke in prejemke pa sem e, pustila. In še zadnji komentar. Kaj je naredil svet, kaj je dejala komisija. Svet pravi, da nekdo, ki ima vizum, ima drugačne pravice, pravzaprav manj pravic, nima pravice do socialnega varstva, nima pravice do enake obravnave v primerjavi z nekom, ki eh, ima enotno dovoljenje. Do česa bo to pripeljalo? To bi pomenilo, da. Eh, če govorimo o nekem zaposlenem, bomo imeli dve različni kategoriji zaposlenih iz tretjih držav in seveda se bodo vsi vedno odločili za tiste, ki so cenejši, seveda. In cenejši so tisti, ki eh, nimajo nobenih pravic, ki ne pomenijo za delodajalca nobenih obveznosti. In tisto, kar je še hujše, po mojem mnenju, je, je naslednje. Enotno dovoljenje je zasnovano. Eh, za to, da eh, omogočimo združitev dovoljenja za bivanje in dovoljenja za telo. In bistvo tega je, da dobiš dovoljenje za bivanje, ki ti hkrati omogoča, da lahko delaš. In uh, ideja vsega tega je bila, da imamo nek enostaven sistem, ki bo omogočil pridobivanje teh dovoljenj. Zdaj pa se zdi, da prehitevamo sami sebe. Uh, Eh, torej tukaj mislim, da moramo biti res previdni. Hvala. Eh, eh, hvala. Še tri govorce. Mislim, da bodo tolmači z nami še pet minut. Na to pa bo, če bo treba, sestanek potekal v frangliščini. Gospa Mestner, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej nekaj formalnega v zvezi s postopkom. Uh, Uh, eh, Mrzikaj v zvezi s tem dosjejem uh, se mi zdelo, da ni potekalo najbolje. Najprej uh, to, da uh, uh, je bilo poročilo uh, pač v parlamentu z večino zavrnjeno, zato se s tem ponovno ukvarjamo. Nič nimam proti, ampak to, kako je to potekalo, se mi ne zdi prav, kajti uh, Eh, rekli ste, da vi govorite v imenu odbora, ampak sama kot plačevalka v senci nisem nič vedela o tem, tudi drugi kolegi niso nič vedeli o tem. Eh, torej, to se mi ni zdelo prav in eh, zdi se mi, da je potrebno izvesti vse korake, ki je omogočijo demokratično delo in to sem želela povedati. Eh, in tudi danes mislim, da je zelo težko delati, kajti zadnjo eh, različico kompromisov sem dobila šele, ko sem prišla v dvorano in tako res ne gre. Eh, vsi delamo še v drugih odborih in imela sem zadnjo različico od včeraj zvečer, potem sem še nekaj dobila danes do podne, ampak eh, zadnje različice z danes popodne nisem dobila in zato pravzaprav skoraj težko sodelujem, ker je seveda vse odvisno od vsake besede posebej. Eh, enotno dovoljenje je zelo zahteven dosje, to je jasno. Eh, ne gre za to, da nočemo obravnavati zahtevnih tem, ampak točno moramo vedeti, zakaj gre in kaj je v katerem kompromisu zapisano do zadnje črke, kajti to se vse čas spreminja in seveda je um, težko eh, spremljati tudi zato, da sam to predelaš, potrebuješ nekaj časa. Uh, in uh, dosedanji postopek pred glasovanjem na plenarnem zasedanju je tekel zelo dobro, vedno smo bili obveščeni in zato lahko čestitam uh, kolegi Serkasu. Uh, ampak imamo dva uh, predloga tukaj in ne vem, zelo mi je žal, da nisem bila vključena pri oblikovanju. Želela sem sodelovati na sestankih, nisem pa zvedela, kdaj so, torej toliko, kar zadeva postopek dela. Kar pa zadeva vsebino, eh, tukaj sem podala dva predloga sprememb v zvezi z odstavkom 2b3. člena eh, kjer eh, gre za direktivo o napotenih delavcih Eh, in tukaj, kjer je bilo prej nekaj drugega, sem uložila kot predlog spremembe tisto, kar je tam bilo zapisano, preden smo to zavrnili na eh, plenarnem glasovanju. In gre za to, eh, da govorimo o delavcih, ki so napoteni, dokler so napoteni in da ne omenjamo direktive. Torej, večkrat sem tudi pri komisiji preverila, da v primeru, da pon, eh, ponovno zapišemo to besedilo eh, po direktivi 96.71, da bi to uh, pomenilo, da eh, bi delavci, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije, v boljšem položaju kot tisti, ki prihajajo iz držav članic. In to je ravno nasprotno od tega, kar želimo, eh, če že govorimo o dveh kategorijah. In eh, nisem edina, ki sem ponovno vložila ta predlog spremembe. Mislim, da je to izredno pomembno, kaj ti. Uh, Ravno zaradi te točke se je, to, kar, se je zgodilo to, kar se je zgodilo s prvim branjem. In že leta Eh, se s tem ukvarjamo in eh, sveda je kompromis vedno eh, kompromis in nikoli ne predstavlja optimuma za eno ali drugo stran. Potrebujemo pa neko podlago, na kateri bomo lahko ugradili. To, kar je v kompromisu A, ne bo pripeljalo do sporozuma v prvem branju in potem zopet ne bomo imeli nič. Eh, in pa drugo, kar sem uložila, to je predlog spremembe 47, eh, enak je predlogu 46, tukaj gre za odstavek 2.12. E člena in tudi tukaj gre za to, kakšne socialne pravice lahko ima nekdo, ki ima delovno dovoljenje, ampak sploh še ni niti en sam dan uh, delal. Uh, ima enake pravice kot nekdo, ki je državljan Evropske unije in je že delal ali ne. Vem, da zdaj zmajujete z glavo, ampak res gre tukaj za vprašanje tega, kaj je uresničljivo. Seveda bi si tudi sama želela. Uh, zagotoviti, da bodo vsi ljudje, ki pridejo v Evropo, imeli možnost eh, dostopa do naših vrednot in naše varnosti. Ampak eh, nismo Indija Koromandija in videti moramo, kaj je realistično, kaj lahko uresničimo kot prvi korak in eh, kaj je torej potrebno zapisati v to direktivo. In tako kot sta zdaj oblikovana predloga D1, D2, Tukaj nekaj manjka eh, in zato je smisel, druga, smisel drugačen, kot je bilo mišljeno in zato žal ta dva predloga eh, za me nista spremljiva, bi si želela sicer, da vsi glasujemo enako, ampak sama tega ne morem. Hvala. Euh, euh, eh, Najlepša hvala. Ne želim tratiti časa. Zelo me veseli, da kar zadeva direktiva o napotenih delavcih, bomo imeli možnost v tem razpravljati v drugi polovici leta, zato mislim, da zdaj ne smemo izgubljati časa s tem. Moj problem, pa ne vem, ali je to pravzaprav lingvistični problem ali vsebinski problem, govorim o kompromis, kompromisu C in uh, o dostopu do izobraževanja. Uh, enaka obravnava uh, je tisto, kar je bilo zapisano v izhodiščnem besedilu. Če ima nekdo enotno dovoljenje, ima pravico dostopati do izobraževanja, eh, potem pa navajamo celo vrsto omejitev, ampak kar nekaj držav in organizacij, s katerimi smo se posvetovali, eh, se ne strinja s tem, da omejujemo dostop na tiste, ki eh, delajo ali so v preteklosti delali. Kaj ti eh, to pravzaprav ne bi smel biti pogoj, kot pravijo. Z drugimi besedami, nekdo, ki eh, ga eh, družba, eh, neko podjetje eh, povabi v državo in potem to podjetje eh, propade, mora imeti enako pravico dostopa kot eh, državljani te države. Eh, to je težko pojasniti in. to tukaj tudi ni enoznačno. Torej, če bodo stvari ostale take, kot so, ne bo prišlo do sporazuma v prvem branju, eh, zato moramo tukaj ubrati bolj zdravorazumski pristop. Pa Isaja, še dve minuti. Eh, izvolite, gospa Isaja. Najlepša hvala, predsednica. Bom govorila finsko, eh, zato bom, da bo nekoliko hitreje. Naj povem eh, odboru, da smo spremenili besedilo iz prvega branja, eh, zaradi česar bo nadaljna obravnava težavnejša. Eh, z izjemo ene točke, tukaj smo imeli dober predlog v prvem branju eh, in eh, če tega ne bi potem naknadno spremenjali, ne bi imeli teh težav, ki imamo zdaj. Enaka obravnava je. Eh, v nasprotju z načelom, da lahko vsaka država organizira svojo socialno varnost, kot želi. Eh, v nordijskih državah imamo zelo obširen sistem socialne varnosti, ki temelji na dovoljenju za prebivanje eh, in ta eh, ponuja široko paleto možnosti. Nordijski sistemi socialne varnosti nudijo, mislim, da najvi, najvišjo raven zaščite v Evropi, zato razumem, Eh, težave, ki jih eh, imajo predstavniki drugih držav. Eh, bo pa to povzročilo težave tudi v nordijskih sistemih, kajti tukaj je to omejeno zgolj na družinske dodatke, medtem ko naš sistem pokriva vse od zdravstvene oskrbe, zobozdravnikov, Eh, porodniškega dopusta in tako dolje. Torej, eh, kompromisa D1 in D2 sta zapisana na tak način, eh, da če ne bomo spremenili besedila, bom morala sama omakniti svoje ime iz teh kompromisnih predlogov. Kar pa zadeva to, kaj se zgodi, če nekdo pade z darskega odra v nordijskih državah, nihče v nordijskih državah ne more niti priti do zidarskega odra brez ustreznega zavarovanja. E, torej, e, uveljavljanje tega v nordijskih državah bo izredno problematično. Hvala tolmačem, da so ostali z nami do sedaj. Če želijo še ostati, so seveda dobrodošli. Nihče več ne želi besede, tako da bom kar dala besedo našemu pročevalcu. Ne, ne želite besede? No, aber, uh, um, Oui, français ou anglais, comme, comme vous voulez.